Tako, drage kolegice in kolegi, veste, da ne rada kaznujem tiste, ki so zgodni oziroma točni, zato bomo začeli točno. Pri točki ena vas eh, sprašujem, ali imate kakršne koli ugovore k dnevnemu redu. Ni videti. To pomeni, da lahko dnevni red potrdimo v obliki, kot je. Potem prehajamo na drugo točko, gre za sporočila predsednice. Dovolite, da pozdravim štiri nove člane v našem odboru. Najprej imamo tukaj gospoda Viktorja Negreska iz Romunije, gospod eh, Marko Prosemperej iz Španije, iz SND obeh še ne vidim, verjetno bosta prišla do nas eh, do povdne. Iz skupine RNU imamo gospoda Vlad Marija Zlotosa in gospo Elano Sikorel iz eh, Francije. Vsi prisrčno pozdravljeni, upam, da bomo konstruktivno in uspešno sodelovali. Kar zadeva tolmačenje, danes imamo tolmačenje na voljo za naslednje jezike, francosko, nemško, italijansko, angliško, grško, špansko, češko, mađarsko, litovsko, polsko, slovaško, slovensko, bulgarsko, romunsko in hrvaško. Naj vas spomnim, da se naša seja prenaša preko spleta in potem prihajamo na sklepe koordinatorjev z 21. januarja. Lahko vas obvestim, da so bili sklepi koordinatorji je poslani po elektronski pošti in veljajo za sprijete, ker do roka 24. januarja nihče ni podal ogovora. Zdaj pa še nekaj pripomp glede Evropskega sveta in eh, pogajanj glede večletnega finančnega okvira. Naj povem pa polnoma jasno, številke, ki jih je predsednik uh, sveta Žan-Mišel kot kompromis predstavil za nas, niso sprejemljivi. To je popolnoma nespremljivo, kar je svet oziroma predsedstvo sveta tukaj predlagalo. Črtanje pri Erasmusu plus uh, ni primerno, kaj ti parlament je zahteval trikratni znesek, ampak tudi niso upoštevali ni, niti predloga komisije tako, da bi bilo popolnoma nemogoče financirati nove pobude. Ne eh, univerze, ne Discovery EU in ne centri za poklico izobraževanje bi eh, mogli s tem denarjem uspešno delovati. Kot eh, sem to povedala včeraj na tiskovni konferenci skupaj s poročevalci je za odbor za kulturo jasno, da če ne bo prišlo do bistvenega povečanja sredstva, bo Evropski parlament strajal na tem, da vse nove pobude in uh, projekte črtamo iz programa. Če tudi je Discovery EU prišla na pobudo Evropskega parlamenta, je treba zagotoviti denar. Z tem denarjem tega ni mogoče izvesti, to bi pomenilo, da bi že v obstoječih programih morali črtati marsikaj. To je popolnoma nasprotno temo, kar so politiki. Eh, svojih nedeljskih govorih vedno obljubljali, vedno pravimo, kako pomembno je izobraževanje, kako pomembna je izmenjava, kako pomembna je mednarodna kompetenca za mlade, kako pomembna je kulturna izmenjava za to, da se lahko vzajemno obogatimo in dobimo širš, eh, širši pogled na svet in ohranimo raznolikost v Evropi. Ko pa je treba zagotoviti ustrezna sredstva za te programe, potem se reče, da imamo Just Investment sklad, eh, imamo strukturirne spremembe, ki jih je treba eh, izvesti in to in to, tako da ni denarja za eh, kulturo in izobraževanje. Kot predsednica odbora za kulturo tega nisem pripravljena sprejeti in prosim tudi vse, pritiskajte. Povežite se vsakomor, ki lahko pomaga, potrebujemo vsakršno podporo, da pritisnemo na svet. Gledam tudi komisijo. Komisija za tem, kar je bilo predlagano, ne more biti zadovoljna. Dobre pobude, ki si jih izmislila komisija, se ne dajo izvesti z predvidenim proračunom. Zato prosim tudi vse, ki so pristojni za izobraževalne programe, pa tudi za ustvarjalno Evropo. Za eh, ustvarjalno Evropo še nimam konkretnih številk projiciranja črtanja, pa nam dajo vedeti, da bodo sredstva bistveno nižja. Če zadevo razdelimo na posamezne programe, potem vidimo, kakšni so zneski. To smo naredili poskusno, glede na lanska, na prejšnja leta. In tudi tukaj ne bi šlo več eh, za nič drugega kot samo idejo. Vsi govorijo o pomenu kulture, ampak v končni fazi smo vnaprej programirali propatih programov. Ko gre za majhne kulturne pobude, ne moremo narediti nič. Želimo si poenostavitev programov. To še povečuje pritisk na same programe, kajti tudi pobude, ki si doslej niso upale zaprositi za evropska sredstva, bi dobile to možnost. In v tem primeru bi lahko razširile svoje programe na evropski ravni. Vsi se strinjajo, da sploh v krizni situaciji, v kateri smo v Evropski uniji, moramo staviti na kulturo in izobraževanje, ampak eh, komisar Mišel kaže, da se nismo nič naučili. Če si pogledamo številke, to za kulturo pomeni tudi za ustvarjalno Evropo, da bomo še pod proračunom trenutnega programa, to je res, resnično zmanjšanje sredstev v primerjavi z obstoječim proračunom, kar vodi v negativno financiranje. V odboru za kulturo in upam, da lahko računamo eh, na vašo podporo, bomo storili vse, da bi korigirali to napačno postavljanje prioritet strani komisarja Mišela in eh, računam tudi na podporo komisije. Tako ne bo šlo. Zame je to popolnoma nespremljivo. Opazili ste, da me to izjemno jezi, kajti to velja enako tudi za področje raziskav. Tam vsi skupaj preprosto povedo, da želijo Evropo narediti za. Um, vodilna na tem področju, potem pa znižuje sredstva. Ali sploh vedo, kaj so včeraj povedali? Tudi, če nismo neposredno pristojni za raziskave, to vpliva na šole, tako da imamo tukaj tudi svojo besedo in preprosto ne moremo ostati tiho. No, zdaj pa k drugi točki in sicer k elektronskemu glasovanju. Danes imamo evropski semester za. Osklajevanje ekonomskih politik, zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020. Sama sem bila poročevalka za to temo, dovolite nekaj besed za uvod. Zahvaljala bi se poročevalcem Senci in vsem drugim članom za konstruktivno sodelovanje pri pripravi tega dosjeja. Trdno sem pripričana, da smo dosegli dober rezultat in izrazili eh, svoje mnenja, svoje stališča z ustreznimi predlogi in če nima kdo kaj dodati, bi prešli takoj kar na glasovanje. Ste vsi pripravili oziroma imate seboj glasovalne kartice in ste jih vstavili v glasovalne naprave. Potem bomo začeli. Odstavek 1, amadma 1. Za, proti, vzdržani, to moram preveriti. Glasujte prosim elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 2, kdo je za? Proti. Vzdržani. To izgleda kot enaka večina, pa bomo vendar preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno. Prehajamo na kompromis ena. Kdo je za? Proti? Ozdržanje, sprijeto. Kompromis dva za? Proti? Ozdržanje, sprijeto. Kompromis tri za? Proti? Ozdržanje, sprijeto. Kompromis štiri za? Proti?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 proti vzdržani. Sprijeto. Amadma 39 za, proti vzdržani. To moramo preveriti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. Amandma 45 za, proti, vzdržani. To je nekoliko drugačna večina. Še enkrat preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Enako eh, kot število glasov za in proti, torej zavrnjeno.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 glasovanju 54 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa pojmensko glasovanje o celotnem osnutku mnenja. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. z veliko večino sprijeto, z enim glasom proti in z dvema vzdržanima. Najlepša hvala. Zdaj pa prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za osnutek mnenja smernice za proračun za leto 2021. Odbor za proračun je 10. decembra odločil, da bo notranji postopek za načrtovanje proračuna v Evropskem parlamentu spremenjen po novem eh, načelu podajajo pristojni odbori svoje mnenja glede načrta proračuna, kjer z začetko leta opredelijo osnovne prioriteti, prioritete za naslednje leto. Tiste, ki želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite tiho, tako da lahko sestankujemo naprej. Na osnovi tega sklepa naj bi odbori bolje sodelovali v splošnem pripravi proračuna, kar je določeno v smernicah. Danes bo naš pripravljalec mnenja Romeo Franc pri, predstavil to mnenje, o njem bomo tudi razpravljali na osnovi pomanjkanje časa za ta novi postopek je rok za vložitev sprememb 21. februar ob 12. uri, tako da imamo zelo malo časa za vlaganje sprememb. To pa zato, ker se je tako kratkoročno uvedel nov postopek. Zdaj pa predajam besedo gospodu Francu. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi kolegice in kolegi. Predstavil bi vam eh, trenutno mnenje in predloge sprememb, ki sem jih pripravljal za odbor eh, za proračun in se veselim eh, razprave. Glede na trenutni predlog o večletnem finančnem okviru, kjer pričakujemo veliko zmanjšanje sredstev na področju kulture in izobraževanja, moramo v odboru za kulturo nastopiti odločno, te redukcije so nespremljive. Na področju izobraževanja kulture sem predstavil naše mnenje. Želimo povečati število odeležencev v programi, zato si želimo bistveno zvišanje sredstev. Izobraževalni in kulturni programi dajo velik prispevek tudi za olajšanje podnebnih sprememb. Finančna sredstva ki jih potrebujemo v Erasmusu, plus manjkajo, zato sem predlagal, da potrojimo sredstva za Erasmus. Poleg tega, mora proračun v primerjavi z letom 2020 biti ne samo večji, ampak strukturiran tako, da ne bo niti v prvem, niti v zadnjem programskem eh, letu prišlo do oskih grd, kar zadeva program ustvarjanja Evropo. Predstavlja zelo pomembni prispevek k razvoju audiovizualnega in ustvarjalnega sektorja, zato potrebujemo dvakrat več sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru. Tudi relativno novi program Evropskega solidarnostnega sklada mora biti upoštevan v novem proračunu z sredstvi, ki jih je predvidela komisija. Samo na ta način bomo lahko izpolnili številna pričakovanja mladih v Evropi, ko smo predstavili te programe. Program Evropa za državljane prav tako potrebuje ustrezno finančno podporo, zato da bi ohranili dosežke na področju enakopravnosti in drugih ciljev ter zagotovili odeležbo državljanov v politike Evropske unije. Zdaj pa bi predstavil tudi posamezne predloge. Prvič, še enkrat sem opozoril, na pomembnost programov za naše cilje, še posebej za vključenost. Drugič, vloga izobraževalnih in kulturnih programov za okoljske spremembe in obvladovanje družbenih sprememb. Kot tretje, ko gre za pilotne projekte, zahtevamo od komisije pravočasno obveščanje o časovnem okviru in večjo transparentnost glede sinergij z drugimi programi, kot je EFSI in obzorje 2020, eh, pozivam komisijo, da pri vseh programih izvaja koherentno strategijo, tako da bi projekti na področju kulture, izobraževanja, ustvarjalnosti mladih izvajali bolj učinkovito. Kot peto sem upozoril na to, da je ponovitev finančnih kriz, eh, kot se je zgodilo, v zadnjem finančnem okviru 2007-2013 treba preprečiti. Pogosto gre za male organizacije in posameznike, ki prijemajo sredstva iz teh programov in prav ti si ne morejo privoščiti zamud pri plačilih. In končno sem še opozoril na pomen za multimedijske ukrepe in zahteval povečanje sredstev za te namene, da bi zagotovili jasno komunikacijo o evropskih zadevah. Dragi kolegice in kolegi, veselim se že vaše podpore, mojega mnenja, veselim se vaših predlogov sprememb in razprave na to temo. Hvala lepa, gospod Franc. Tukaj imamo najprej poročevalce v senci. Tiboša Elerja. Začenjamo s poročevalci v senci, gospa Ferha, gospod Slabakov, Ela, Petra, kdo bo za vas spregovoril na to temo? No, potem si tudi ti tukaj. Najlepša hvala. Najprej bi rada podprla ta predlog za proračun za Erasmus. To nam povzroča velike skrbi, eh, zato, ker je s tem povezana velika mobilnost. Podpiram vse, kar ste povedali. In eh, moramo eh, še naprej voditi ta boj, ki je ključnega pomena, ko gre za naše cilje na področju izobraževanja. Zahvaljujem se Romeo Francu za njegovo dobro upravljeno delo. Mislim, da so predlogi sprememb vsi eh, relevantni. Ehm, dopolnjujejo predlog eh, poročila. Ehm, pomembno je, da se reši vprašanje proračuna. Poleg tega pa je treba naše programe prilagoditi tudi družbenim in okoljskim spremembam. Ehm, treba je plačati udeležence in. Eh, mislim, da bi komisija morala hitreje nas obveščati o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Mi podpiramo to mnenje, nekaj predlogov sprememb bomo dodali in uh, iskreno verjamem v ta naš skupni projekt. Hvala. Hvala lepa, Lorenz Ferran, gospod Slavakov. Hvala lepa, gospa predsedujoča mogoče boste presenečeni, ker sem del EKR, ampak mislim, da je to zelo dobro mnenje. Vse boje vse, kar mi je všeč, je izčrpno. Predstavitev našega kolega je bila izjemno primerna. Se pričujem, če sem bil prehiter. Torej, še enkrat. Eh, mnenje mi je zelo všeč in veseli me, da razmišljamo na enak način. Kar pa mislim, da bi bilo treba spremeniti oziroma popraviti, da potrojimo sredstva za program Ustvarjalne Evrope, ne samo podvojimo problem z eh, programi na področju kulture, izobraževanja in ustvarjalnosti pri eh, podnebnih spremembah moramo nekoliko okrepiti. Bolj moramo povdariti dejstvo, da kultura in ustvarjalnost predstavljata pogon gospodarskega razvoja in zaposlovanja vključiti moramo tudi gospodarske cilje naše družbe. Če je kak program tako uspešen kot Erasmus, ga je treba širiti, ne krčiti. Ali ga celo uničiti, ker nimamo na voljo nobenih sredstev. Mogoče bi morali pripraviti dopis ali na ulicah eh, pripraviti kampanjo narediti posebno sejo Evropskega parlamenta ali kaj drugega. Potrebujemo namreč več denarja za izobraževanje in kulturo. In eh, to je greh vseh politikov, da se najprej lotijo sredstev kulture in izobraževanja, ko želijo imeti zmanjšanje. Gospa Šojdrova za Kristjana Ilerja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod poročevalec eh, podpira eh, to eh, mnenje in tudi jaz se z njim strinjam. Hkrati je to mnenje tudi v skladu z predsednico z mnenjem predsednice komisije. Eh, poslala bom eh, pismo gospodu Babišu in eh, ga prosila, da v svetu zavrne predsednik sveta, predlog predsednika sveta Šarla Mišela, ki predlaga precejšno znižanje sredstev za program Erasmus na ta način, pa tudi ne bomo mogli uresničiti pričakovanj na področju kulture in pa izobrazbe. Eh, torej, eh, to bo poziv eh, našemu predsedniku vlade in mogoče bi lahko to kot navdih služilo tudi vam. Naj omenim še enkrat program Erasmus, to je zares investicija v mlade, gre za izjemno vključujoč program in nikakor ta program ne sme postati izključujoč program zaradi tega, ker bi zavrnil veliko število eh, projektov. To mora ostati vključujoč projekt za vse mlade in ne moramo jim dati možnost udeležbe. Poleg tega moramo na ta način vzpodbujati tudi kreativnost med mladimi. In eh, hkrati je pomembna tudi solidarnost. In zaradi tega je predlog predsednika sveta za nas nesprejemljiv. In stališče našega odbora bom podprla. Fjernan. Hvala lepa. Zdaj pa za gospoda Negresko, ja, Petra Kamerjevert. Hvala lepa, Viktor Negresko. Se mora upravičiti kratkoročno, ker se mora nujno vrniti v Romunijo. Mi je pa zapisal nekaj stavkov k tej temi. Seveda, izredno pozdravljamo mnenje pripravljalca mnenja. Mislim, da zajema najpomembnejše točke tudi za nas, še posebej ob upoštevanju trenutnega predloga, v katerem je kritično spregovorila že naša predsednica. Še posebej moramo prepričiti, da bi se tako kot na začetku prejšnjega večletnega finančnega okvira prišl, pride do zamud pri plačilih, je pri začetku izvajanja programa. Mogoče bi morali pozvati komisijo, da pripravi neki načrt za nujne primere, tako da se program lahko začne že januarja 2021. Tudi če bo šlo vse gladko, če ne upoštevamo samih številk, bi lahko sklenili programe oziroma odločitve o programih šele novembra in tam pripravili smernice. Zato mislim, da bi morali še enkrat izredno pozvati komisijo, da pripravi nek eh, načrt eh, za delovanje v eh, sili, tako da bi tako pri Erasmusu plus pri ustvarjalni Evropi in tudi pri solidarnostnem enotah, solidarnostnih enotah zagotovimo financiranje, potrebujem diferencirano multimedijsko komunikacijsko strategijo mislim, da mora komisija tukaj malce bolj angažirano delovati kot v preteklosti. Podpiramo pa seveda kolega v vsem, kar je predlagal in pripravili bomo svoje akcente, naprimer ta uh, program za delovanju v sili nujni program, pa tudi posebne cilje, ki jih vključujejo programi. Ne gre za to, da bi si nekaj samo želeli, ampak programi dejansko prispevajo k socialni povezanosti v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Imate še kakšne želje, gospa Sikorelj? Madame la présidente. Pozdravljeni. Zelo sem vesela, da sem se lahko pridružila temu odboru. Malo sem žalostna sicer, da v tem kontekstu, ampak eh, lahko računate tudi na mojo popolno angažiranost in pripravljenost na boj. Eh, strinjam se z vsem, kar ste povedali, gospa predsednica. Potrebovali pa bomo tudi ukrepe in pri tem res lahko računate name. Eh, sama sem bila v stikih tudi s francosko vlado zadnje dni, govorili smo o proračunu in eh, ta proračun je precej prenizek, zato eh, se bom zelo zauzela za to, da dosežemo povečanje in lahko pri tem računate tudi na solidarnost francoske vlade. Torej, dodatna sredstva bodo z naše strani mobilizirana. Hvala. Najlepša hvala, Milan Zver. Hvala za besedo. Zdaj kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus plus eh, se čutim dolžnega, da tudi jaz povem nekaj besed. Eh, rad bi se zahvalil gospodu Francu za mnenje in pa za njegova stališča, ki jih popolnoma podpiram. Eh, naj spomnim, da so pred evropskimi volitvami bili praktično vsi za bistveno povečanje proračuna za Erasmus plus. Eh, vključno s predsednico evropske komisije tudi svet je eh, erasmus postavil kot eno izmed prioritet po volitvah po konstituiranju evropskih inštitucij pa so radikalno obrnili ploščo in tega jim seveda ne smemo dovoliti. Eh, ogroženo je glavni cilj erasmusa to je večja inkluzija in pa seveda tudi uvedba vseh treh velikih iniciativ. Jaz sem izjemno vesel, da so praktično vsi kolegi delili mnenje z poročevalcem eh, eh, in pa tudi z nami, eh, da v en glas zahtevamo bistveno povečanje proračuna, kot je predlagal gospod Mišel. Hvala. Äh, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ni videti, da bi želel besedo še kdo, zato sprašujem komisijo, a želi kdo od vas povedati še kaj na to temo? Ja, izvolite. Merci, madame la, la... Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje komisija se je zabeležila eh, to, kar ste povedali. Eh, veliko pozornost namenjamo temu mnenju. Zelo se ukvarjamo z mladimi, eh, z kulturo in izobraževanjem. In zahvaljujemo se vam za vašo stalno podporo za naše programe na teh področjih. Eh, zahvaljujemo se vam tudi za vaš poziv k temu, da se proračun za Erasmus Plus in za ustvarjalno Evropo poveča. Treba je najti dodatna sredstva, bistveno več kot v preteklosti, eh, zato da bomo lahko zagotovili prihodnost teh programov in da bodo ti lahko dosegali svoje cilje. Želimo si več eh, vključenosti, torej več udeležencev želimo zagotoviti tudi posebno podporo za tiste iz revnejših družin in eh, želimo zagotoviti nek evropski prostor izobraževanja za vse eh, in to bi radi dosegli do leta 2025. Eh, potrebujemo pobude, v katere bodo vključene evropske univerze, više šole in želimo ustvarjati povezave. Ne smemo pa pozabiti niti na evropske ustvarjalce, umetnike in druge. Na ta način moramo prispevati eh, k razvoju kulturne in ustvarjalne industrije. Eh, seveda ne smemo pozabiti na finančne vidike vsega tega. In eh, komisija je maja 2018 podala predlog v katerem smo si zamislili, kako naj bi izgledal večletni finančni okvir. Predvideli smo tudi povečanje sredstev za te programe. Zdaj pa smo v občutljivi fazi pogajanj in zelo se vam zahvaljujem za ta vaš poziv. Moramo se izogniti rezom v proračunu za kulturo in mlade. Vsem tem programom je treba zagotoviti zadostna sredstva. Mm, časa pa ni več veliko in zato res upamo, da bomo dosegli dogovor eh, znotraj sveta in pa potem tudi med svetom in parlamentom eh, glede celotnega večletnega finančnega okvira. To je ključnega pomena za to, da eh, bomo 37. programom, ki jih Evropska unija financira, omogočili, da bodo delovali že od 1. januarja naslednjega leta naprej. In v tem pogledu želim povdariti tudi to, da izvajanje trenutnega finančnega okvira, da je eh, že utrpelo številne zamude in te so prinesle negativne učinke za številne upravičence, eh, pri katerih eh, oziroma ki sodelujejo v naših programih Erasmus Plus in pa Kreativna Evropa. Tu so konkretni problemi in grozi nam, da bomo spet Eh, dobili takšno zamudo. Takšna zamuda in pa negotovosti glede financiranja programov bi lahko imele zelo negativne posledice za številne naše udeležence, upravičence, še posebej tiste najbolj ranljive. In zato komisija verjame v svoj predlog, ki je bil vedno naklonjen raziskavam in pa kulturi. In to, kar zadeva program Erasmus, um, smo eh, zelo na strani tega odbora. Želimo zagotoviti uh, jasen in pa tekoč prehod med obema programskima obdobjema. Ti vidiki, pa tudi finančni profil eh, programov, um, je seveda odvisen od končnega rezultata pogajanj in upam, da bo ta rezultat dober. Hvala. Dafür, Naj povem, da komisija deli naše mnenje, to bo nujno, če želimo izvesti vse ukrepe, še nekaj k zamudah pri programu. Proračun je tukaj samo eden od razlogov, zakaj se zadeve ne premikajo naprej. Poznam zadevo, kjer bi lahko komisija rešila in sicer, če bi našli rešitev glede upravljanja governance. In tukaj je žogica na strani komisarjev, ki se morajo dogovoriti za postopek. Parlament se ne more odpovedati svoji eh, ključni odgovornosti so zakonodajalca. Mislim, da mora vsak razumeti, da se temu ne bomo odpovedali, to je tudi v interesu državljank in državljanov Evropske unije, parlament je namreč predstavnik ljudstva, zato imamo določeno odgovornost do naših eh, državljank in državljanov. S tem zaključujem to temo in če imamo predstavnike za naslednjo temo tukaj, bi nadaljevali z njo, vendar jih še ni, tako da moramo narediti kratek odmor. Na kratko bomo prekinili dokler eh, ne prispejo predstavniki fondacije Ane Lind. Nekoliko prej smo zaključili, kot smo predvidevali, ampak rada bi nadaljevala eh, kar hitro. Prosim, da nadaljujemo čez pet minut, tako da ne bomo pod pritiskom, ko bo prišla gospa komisarka. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, prosim, da vsi ponovno zasedete svoje mesta. No, manjšo zamudico smo imeli, kajti spodaj pri navhodu se je oblikovala velika gneča obiskovalcev, tako da je bilo nekoliko teže priti v stavbo parlamenta. Zato me še bolj veseli, da so tukaj predstavniki fundacije Anne Lind. In nekaj bomo slišali o projektu Erasmusa združenja fundacije Ana Lind. Ana Lind je mednarodna fundacija, ki se ukvarja z kulturnim in eh, civilno-družbenim dialogom. Danes imamo gospo Sabrino Saudi, gospo Marija de Fatima Aires Pereira Marinho Sarajevo iz Portugalske. Upam, da sem to prav povedala gospod Abdel Ovahard Smadur iz Maroka in gospa Katarina Ferazneves iz eh, Španije in gospod Sami Akača iz eh, Francije. Skupno imate na voljo 15 minut, da predstavite sam projekt, potem pa bom dala besedo eh, članom, ki želijo več izvedeti o tej temi, tako da bodo lahko postavljali vprašanja in eh, da bomo izvedli dialog z vami. Ne vem, kdo bo začel, gospa Saudim, izvolite. Hello everyone, I'm eh, Sabrina. Pozdravljeni, sem Sabina Saudi v partnerstvu s to fundacijo. Ta fundacija ima 42 združen, vključenih spodbujamo interkulturalni eh, dialog, medkulturni dialog v sredozemlju in vzpostavili smo že strateško vlogo glede dialoga med mladimi eh, na evropski in pa globalni ravni. Eh, imamo program mladih glasov v sredozemlju in sodelujemo tudi z Evropsko komisijo in pa Erasmus. Program mladih v sredozemlju Mladih glasov v sredozemlju je priložnost za mlade, da vodijo razprave prek sredozemske regije. Eh, mlade tudi spodbujamo, da spregovorijo. Eh, Katarina in Samir bosta povedala, kakšne so njune izkušnje eh, sodelovanja v tem programu glasov mladih. Program fundacije je tudi v tem, da olajšuje mobilnost civilne družbe in pa študentov prek različnih programov imamo različne eh, predloge za mobilnost eh, pri mladih glasovih in portugalska delegacija eh, zelo podpira ta Erasmus za združenja, za spodbujanje mobilnosti in medkulturnosti. In kolega iz Portugalske in Maroka bosta več povedala o tem. Sama bi navedla še, kakšni bodo prihodnji dogodki. Imeli bomo četrti sredozemski forum, ki bo organiziran v okviru hrvaškega predsedovanja svetu Evropske unije. V Šibeniku bo potekalo to od 5. do 7. aprila iz 42 držav um, sredozemskega sodelovanja. Bodo prišli predstavniki, uh, ki bodo zastopali različne regionalne institucije, um, civilno družbo, nevladne organizacije in tako naprej. In uh, osredotočali se bomo na to, kako spodbujati medkulturni dialog. Imeli bomo tudi dogodek na visoki ravni v Bruslu, uh, razprava Euromed in to bo potekalo junija leta 2020. Zdaj pa moja dva kolega. Izvolite. Euh, um, Mesdames, euh, les députés, messieurs les députés, c'est Eh, gospe poslanci, gospe poslanke, veliko čast mi je, da vam lahko predstavim ta projekt, ki smo ga naslovili Erasmus za združenja, mobilnost in medkulturnost. Uh, imamo pa tudi kratico RAMI, R za Erasmus in AMI, uh, beseda, ki pomeni prijatelj v francoščini naš splošni cilj je, da se omogoči in olajša izmenjave in mobilnost med akteri na obeh straneh sredozemlja. Omogočamo tudi eh, mobilnost po eni strani eh, vertikalno med severom in jugom, po drugi strani pa tudi eh, horizontalno in sicer med državami juga. To je pomembna točka tega našega projekta, po mojem mnenju. Eh, profesorica Fatima bo dobila eh, besedo, da predstavi eh, posebnosti tega projekta, jaz pa bom nadaljeval po njej. Pozdravljeni vsi skupaj, predstavljam portugalsko civilno družbo. Imamo ta projekt skupaj s fundacijo Ana Lind in sicer gre za mobilnost med severom in jugom. Izvirnost tega projekta je, da pokriva oba bregova sredozemlja, torej eh, severno in pa južno obalo in predstavlja tudi dvojno oziroma večkratno eh, dimenzijo in sicer gre za sodelovanje na akademskem, socioekonomskem področju in pa za združenja. Eh, vključeni so različni inkubatorji za podjetja, govorimo o zaposljivosti, o mobilnosti in tako naprej. Imamo tudi um, družbeni pristop, um, ta je mogoče še bolj pomemben kot univerzitetni pristop in sicer gre um, za vključenost civilne družbe, lokalnih svetov, regionalnih svetov, raznih organizacij, um, tudi športnih klubov, zadrug in tako naprej. Kulturna združenja so tudi naši partnerji, prav tako športna združenja in to je ravno tako pomembno. Eh, gre pa za eh, spodbujanje vključujočega eh, in pa participativnega razvoja. Imamo mobilnost med severom in jugom, jugom in severom ter med državami juga. Imamo tudi Mm, torej vključen v šport, kulturo, izobraževanje, eh, s tem pa bom jaz zaključila. No, eh, jaz se bom osredotočil eh, najprej na os obrtništva znotraj tega našega projekta. Imamo projekt znotraj Maroka in cilj je, da se rehabilitira sektor kot neko gonilo ekonomskega in socialnega razvoja potem želimo razviti tudi neko um, upravo za razvoj. Um, s tem želimo vzpostaviti tudi um, določene strategije, želimo zagotoviti enakost med spoloma in pa opolnomočenje žensk. Imamo tudi več vidikov tega našega uh, programa, uh, vključen je vidik proizvodne, potem komercializacije, Eh, naprimer vključeni so prostori za komercializacijo znotraj turističnih postaj, potem eh, razna razstavna področja, prodajalne in tako naprej. Eh, potem imamo tudi pa promocijo in pa prodajo. Vključen je vidik tudi izboljšanja življenjskih pogojev in pa pogojev dela naših obrtnikov in umetnikov. Um, potem imamo vidik uh, kvalitete in pa normalizacije in pa inovacije in raziskave. Tukaj je vključeno tudi sodelovanje z univerzami. Bom dal konkreten primer, eh, ki je bil vzpostavljen v Maroku. Um, Dar Sana je um, obrtniška hiša, gre za nek prostor. Uh, ki je namenjen predvsem eni obrti in sicer tkanju preprog. Tukaj sodelujejo predvsem ženske. Um, gre pa za proizvodno razstavljanje in pa komercializacijo um, podeželskih uh, proizvodov. Ne veliko naredimo tudi na področju delovnih pogojev, orodij, ki se uporabljajo in tako naprej. Uh, Pri tem je vključenih 58 uh, eh, enot v uh, Maroku uh, oziroma uh, raznih združenj za izobraževanje. Delamo pa tako na teoretičnem kot na praktičnem področju. Zdaj pa še finančni vidik. Pokrita je mobilnost. Uh, na vertikalni ravni, torej med severom in jugom, pa tudi znotraj juga, kot sem že rekel. No, izhajamo pa iz izkušenj eh, s partnerstvi in pa univerzami. Veliko eh, sodelovanja imamo z eh, univerzami v Magrebu, pa tudi s Španijo, Portugalsko, Italijo in pa tudi združeni in pa organizacijami, ki delajo na tem področju. Vsi skupaj si prizadevamo za socialni razvoj, vključimo tudi ekonomsko-socialne partnerje, eh, naprimer na nacionalni ravni. Eh, tukaj so vključeni razni partnerji iz Tunizije in pa Portugalske. Najlepša hvala za vašo pozornost. Uh, Dragi člani odbora, dragi eh, kolegi. Sem Katarina Neveš z Portugalske, stara sem 24 let in vedno sem se opredeljevala kot evropejka. In eh, zdaj po tej izkušnji pa lahko rečem, da sem tudi prebivalka sredozemlja. Sodelovala sem v seminarju sredozemskih glasov januarja lani na Malti. Eh, sem bila tam in tam sem srečala prijatelja Samirja in pa uh, preostalo sredozemsko družino. Ta program mladim na obeh straneh sredozemlja daje možnost razvoja veščin za razpravo, potem za organizacijo dogodkov, sodelujemo z mediji in pa drugimi, ki so pomembni akteri na področju medkulturnega dialoga. Ta teden je bil teden učenja in sicer kombinirali smo ga še z ministerskimi srečanji 5 plus 5. Tukaj smo imeli priložnost pregovoriti z dejanskimi eh, politiki in oblikovalci politik, ehm, kako krepiti sredozemsko identiteto. Po tem srečanju me je povabil tudi gospod Santoš Silva, portugalski zunani minister, eh, da sodelujem tudi v, ehm, na vrhu ehm, dveh bregov sredozemlja in pa v okviru formule 5 plus 5. Ne glede na to, koliko smo govorili o prihodnosti, o mladih, eh, ne glede na to, koliko mladih je spregovorilo v celotnem procesu, pa se nas še vedno ne sliši dovolj in zato mislim, da je pomembno spodbujati mobilnost mladih. Mm, z bolj osebnega vidika še lahko povem, da uh, sem zaradi mobilnosti postala tak človek, kakršen sem danes in evropejka, kakršna sem danes. Uh, sodelovala sem pri projektih mobilnosti, naprimer pri izmenjavah med študijem in konferencah. In eh, lahko povem, da sem res zrasla osebno in družbeno prek teh priložnosti, zato želim take priložnosti tudi drugim. In zato je zame ta projekt Razmo za združenja tako pomemben. To je vključujoč projekt in mladi iz eh, podeželskih območij, iz revnejših družin, eh, mislim, da bi tudi morali imeti te priložnosti, morali bi imeti koristi od mobilnosti. Če želimo mlade opolnomočiti, da bodo oblikovalci politik prihodnosti, jim moramo to omogočiti, ampak omogočiti jim moramo njihovo sodelovanje že danes. Eh, zato vas lepo prosim, da nam pomagate to uresničiti. Hvala. Hvala. Hvala za priložnost, da vam lahko spregovorim. Eh, rad bi z vami delil izkušnjo eh, mobilnosti. Jaz sem Samira Kača, star sem 32 let, leta 95 sem pobegnil iz Alžirije pred terorizmom. Sedem let sem bil takrat star in. Um, to je bila za me res težka izkušnja. V Franciji sem se uh, hitro prilagodil, uh, pridno sem se učil, ampak v srednji šoli sem imel težave, zato ker uh, so me nadlegovali. Um, v glavnem smo se družili uh, arabci, afričani skupaj. Uh, dolgo časa nisem imel nobenega judovskega prijatelja, naprimer. Potem pa sem šel na univerzo. Um, študiral sem različne stvari, ampak eh, na koncu sem vse to opustil. Starši so bili razočarani, zato ker so um, veliko žrtvovali, zato da sem lahko študiral. Um, šest mesecev sem potem uh, se ukvarjal z neko videoigrico, uh, po, po, začel sem uh, tekoče govoriti angliško in potem sem se vprašal, kaj bi rad počel v življenju. Uh, Odkril sem nek program um, za sodelovanje med mladimi, tako da sem šel za sedem mesecev najprej na Švedsko, potem pa sem uh, se začel ukvarjati s programom za uh, videoigre, računalništvo in uh, tako naprej. In imeli smo tudi dogodek že v Štokholmu na Švedskem. Um, organiziral sem razpravo v švedščini, čeprav nisem razumel niti besede. No, potem pa sem se vključil tudi v Erasmus, potoval sem po Evropi, se ukvarjal z medijsko pismenostjo uh, in drugimi pomembnimi zadevami. Potem sem šel, šel v Jeruzalem in uh, prej sem rekel, da nikoli nisem imel judovskega prijatelja, ampak takrat so me pa povabili v sinagogo. Um, Zapustil sem eh, hišo, se napotil proti sinagogi in ugotovil, da nimam kipe, ampak um, um, to ni bil problem. Potem smo um, po obredu v sinagogi še eh, skupaj jedli um, hrano, ki je primerna za muslimane in jude in se res spoprijateljili. Moja izkušnja mobilnosti mi je spremenila življenje. Uh, omogočila mi je, da sem razširil svoja znanja. Um, in zdaj prek fundacije Ana Lind uh, sem se lahko povezal spet s svojimi arabskimi koreninami in uh, skupaj delamo zdaj na številnih projektih. Uh, to je meni spremenilo življenje in zato, ker ste omogočili ta program, se vam tudi najlepše zahvaljujem. Yeah, uh, interesting... Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev vašega dela. Eh, hvala tudi za vaša pričevanja o izkušnjah. Eh, mislim, da je tudi to pomembno. Pomembno je dobiti v pogled v to, kako eh, projekte doživljajo ljudje, ki so vanje bili vključeni. Najlepša hvala za to. Zdaj pa bom besedo dala našim članom, da vam zastavijo kakšno vprašanje. Prva bo Mihajla Šojdrova. Najlepša hvala za vse te vaše besede. Ravno iz teh razlogov, ki ste jih vi navedli, mi želimo podpreti program Erasmus, ga želimo podpirati in uh, eh, uh, eh, mora širiti proračun. Eh, želimo, da bi v njem sodelovalo čim več mladih. Eno vprašanje imam za vas. Glede na vašo predstavitev je program eh, zelo obširen. Kakšen proračun imate, koliko je sodelujočih? Zanima me ta širši okvir, gre za multilateralo ehm, in zanima me, eh, koliko sredstev eh, je s tem povezanih in koliko udeležencev imate. Thank you. Najprej bi zbrala nekaj vprašanj, potem pa boste na koncu odgovorili. Petra Kamerevert. Ja, vorstell... Najlepša hvala za predstavitev tega zanimivega projekta. Če sem pravilno razumela, naj bi sredstva namenili eh, tudi državam kandidatkam. To se mi zdi dober pristop. Veseli me tudi, da se ne, ne osredotočate zgolj na akademsko sodelovanje, ampak tudi na druge dimenzije, recimo na obrtništvo. To se mi zdi zelo dobro. Težave imam z imenom, to bom posem odkrito povedala, kajti velike težave imam s tem, da se. Uh, besedica Erasmus uh, uporablja uh, na tako razširjen način, kajti potem nihče več ne ve, kaj to pravzaprav pomeni. To je največji program mobilnosti v Evropski uniji in tudi Evropska komisija želi uvesti Erasmus za podjetja. Erasmus za uh, umetnike in umetnice, in na koncu potem nihče več ne ve, zakaj pravzaprav sploh gre. Ali gre za dejanski program Erasmus ali pa za nekaj drugega, in zaradi tega mi ni všeč ta široka uporaba imena Erasmus. Zagotovo je dobro, da je ime povezano z vsebino, tako da si vsak lahko predstavlja, kaj eh, ime tudi dejansko pomeni. Drugače je pomen nekoliko razvodenil. To je edina težava, ki jo imam s tem. Sicer pa se strinjam s kolegico Šojdrovo. Merci. Oh, Merci. Um, alors, moi, je suis... Hvala. Vesela sem, da ste tukaj, uh, sem podpredsednica uh, v odboru za kulturo. Sodelujem tudi v Uniji za sredozemlje. In želela sem si, da bi imeli tudi tak Erasmus eh, za države na jugu sredozemlja, da bi ta Erasmus bil močan, da bi se povezali s tem, kar se že dogaja, naprimer v Maroku, in da bi imeli nek okvir vključevanja uh, ki bi ga razvili eh, še prek meja univerz, torej da bi tudi civilna družba lahko sodelovala. Eh, pozabila sem vaše ime, gospod tam na koncu. Eh, ne vidim več dobro tako nadaleč. Medkulturnost je stvar, ki lahko zelo obogati vse. Sama sem se rodila v Franciji, ampak starša sta Alžirca, eh, tako da eh, sta me ti dve kulturi res obogatili. In razumem to, kar ste povedali. Eh, mislim, da bi morali izkoristiti bogatstvo vseh držav ob sredozemlju in omogočiti sodelovanje prebivalstvu na obeh straneh. Zato sem res pripravljena na sodelovanje z vsemi vami v okviru Erasmusa. Sem tudi poročevalka v Senci za našo skupino in pa podpredsednica odbora Kult v okviru Euromeda. Pričakujem, da bomo v prihodnosti še eh, dobro sodelovali. Hvala. Gospa Ferron. Potem pa bi prosila za odgovor. Merci beaucoup pour la présentation de ce beau projet. Hvala za predstavitev teh lepih projektov. E, strinjam se z vprašanjem, ki je bilo postavljeno e, že prej. Tudi mene zanima, kakšna je mobilizacija. E, imate zanimive projekte glede obrtništva, še posebej tistega v Maroku. Ampak Ne vem, kje je tukaj eh, bila vključena dimenzija mobilnosti. Potem pa ste govorili tudi o eh, izobraževanju eh, oziroma prizadevanju za trajnostni razvoj, kako je to vključeno. Zanima me tudi, kako izvajate te projekte v okviru svojih programov. Hvala. Kdo bi najprej rad odgovoril? Začel bom z zahvalo za vprašanje, ki ste nam jih postavili. Kar zadeva proračun, smo razmišljali tako o mobilnosti z juga na sever, kakor tudi z severa na jug, pa tudi eh, mobilnost na horizontalni ravni. Recimo tukaj gre za vključitev Švice mislim, da bomo lahko s tem pokrili potrebe in upravljali z to mobilnostjo. Gre torej za vse partnerje, za severa, za juga, eh, socioekonomske partnerje in pa dejavnosti na posameznih območjih. Euh, Potem pa k drugemu vprašanju. Ta mobilnost, eh, ste vprašali, ali zadeva eh, predvsem eh, študente z diplomami ali ne. Gre predvsem za mobilnost študentov, ampak tukaj ne gre za Erasmus, Erasmus Plus in Erasmus, ki ga vsi poznate. Erasmus je program povezave med mladimi študenti. To je program mobilnosti. Širše zastavljen program kot program Erasmus. Gre eh, za drugo ciljno skupino. Ne gre zgolj eh, za študente. Gre tudi za tiste, ki niso imeli dostopa do univerzitetnega izobraževanja. Ali mi dovolite, da nekaj dodam? Erasmus plus program ni program Erasmus. Erasmus je zgolj program za študente. Erasmus plus eh, pa eh, zajema poklicno izobraževanje, eh, izmenjavo učencev in tako naprej. Tukaj ne gre zgolj za akademike. Torej, to je Erasmus, plus, tako da ne bo kakšnih napak. Tudi jaz bi se rada vrnila k nekaterim točkam, eh, ki ste jih izpostavili. Seveda, mobilnost, eh, medkulturnost. To so področja, na katera se osredotočajo naši projekti. Eh, gre predvsem za šport, za. Eh, obrtnike in eh, to je nekaj novega. Program, ja. ki presega zgolj Erasmus ali pa Erasmus. Zelo vesela sem, da se lahko z vami pogovarjam o tem, kako bi lahko razvili ta program. Potrebujemo eh, seveda finančna sredstva, sedaj imamo že podporo nekaterih držav članic poleg tega pa imamo uh, tudi uh, zasebni kapital. Upam, da bomo lahko pravočasno uh, začeli z izvajanjem projekta in da bomo identificirali projekte do konca leta 42 držav. Uh, pokrivamo in tam je 460 do 500 uh, združen. in uh, eh, potrebna razviti projekte s temi združenji. In potem uh, je tukaj še izobraževanje in pa trajnostni razvoj. Organizacija Ana Lind skuša identificirati potrebe po izobraževanju in pa povezavo izobraževanja z trajnostnim razvojem. Samir je že o tem govoril, sodelujemo z mladimi in skušamo povezati ti eh, dve področji in z veseljem eh, se bom o tem še naprej pogovarjala z vami. Euh, euh, k obrtništvu oziroma k vprašanju, ki ga je zastavila gospa podpredsednica. mobilnost ne zadeva zgolj eh, študentov, kar eh, je bilo povedano že v predstavitvi, gre tudi za druge socioekonomske eh, akterje. In gre za to, da vključimo vse deležnike v to, v ta projekt. Obrtniki kako razložiti mobilnost, predvsem v smeri sever-jug. Če govorim zgolj o Maroku, potem lahko rečem, eh, da eh, imamo v Maroku eh, veliko obrtnikov in ni malo obrtnikov iz Evrope, ki so se izobraževali v Maroku. V vseh regijah Maroka in prepričan sem, da bo to zagotovo koristilo eh, tudi pri eh, poznavanju drug drugega, pri ustvarjanju strpnosti. Poleg tega pa bi rad eh, dodal še nekaj o mobilnosti Jukjuk na področju raziskav. PSE Magreb. Tukaj gre za laboratorije iz Tunizije, Moroka in pa Francije. Ta projekt je zelo dobro deloval, kaj ti omogočena je bila tudi mobilnost jug-jug, ne zgolj sever-jug. In iskali smo mlade raziskovalce. ki sedaj eh, medsebojno sodelujejo, ne glede na nacionalne meje. Poleg tega smo izbrali 27 eh, doktorjev eh, z različnimi izkušnjami, eh, belgijske, francoske, alžirske in tako naprej. In eh, ti so tudi vzpostavili omrežje raziskovalcev. Ki mislim, da eh, in to mreže mislim, da bo delovalo tudi v prihodnjih letih. Ja, hvala lepa. Petra Kamerevert je želela še nekaj dodati. Želela sem še enkrat jasno povedati, povedati da se mi zdi zares projekt zelo dober. Izpostavila sem le težavo z imenom. Kaj ti menim, da če bomo preširoko uporabljali ta izraz, potem bomo razvodenili Eh, to ime. Vaš projekt je dober, to sploh ni težava. Ampak to ni program Erasmus, kot ga imamo tukaj v Evropi. To sem želela pojasniti. Imam pa tudi dodatno vprašanje, ali pričakujete sredstva od Evropske unije, ali želite, da bi to bil pilotni projekt? ali pa pravite, da uh, vam bo uspelo brez naših sredstev. No, in jaz imam še dopolnilno vprašanje. Naš program Erasmus je omejen na eh, države članice, razen Erasmus eh, Mundus. Uh, pri vas uh, gre za podoben koncept, uh, zgolj da zajemate še sredozemsko območje z to dimenzijo UQ, eh, torej to je dodatek k programu uh, Erasmus, kot ga poznamo v Evropi. Zanima me, uh, kako je z financiranjem in kaj pričakujete od Evropske unije. Kako se bo uh, financirala ta uh, fundacija? kako ste doslej financirali projekte in ideje in uh, kakšna so vaša pričakovanja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, dejansko pričakujemo in o tem se lahko kasneje še pogovarjamo tudi podporo Evropske unije. To področje si želimo vsekakor ogledati. Eh, želimo pilotni projekt. Potrebujemo finančno podporo za naše dejavnosti in to podporo že eh, prijemamo za strani Evropske komisije v višini 70 odstotkov in tudi strani držav članic. V tem trenutku imamo podporo, kot je dejal Abdel, zasebnega sektorja in z to eh, podporo eh, trenutno izvajamo svoje dejavnosti. Ampak seveda upamo, da bomo lahko računali na podporo Evropske unije, tako da bi ta projekt postal pilotni projekt. Ja, najlepša hvala. Ali ima še kdo dodatno vprašanje? Gospa Anderson? Ja, hvala lepa za predstavitev tega programa. Moram priznati, da še ne vem dobro, eh, kateri so cilji vašega programa. Nisem povsem razumela tega. Imam samo še kratko vprašanje. Dejali ste, da vas podpira Evropska komisija eh, in sicer v višini 70 odstotkov, 70 odstotkov česa. Koliko sredstev imate pravzaprav na voljo? Govorili ste tudi, da naj bi v Maroku imeli nek eh, inštitut za izobraževanje. Kaj pa možnosti eh, zaposlitve? po tem izobraževanju, koliko tistih, ki se tam izobražujejo, je potem tudi na voljo eh, na trgu delovne sile in si lahko tudi sami potem zaslužijo denar za preživljanje. Ja. Ko sem govorila o 70 odstotkih, sem govorila o financiranju fondacije, fondacije Analint. Tu gre za podporo Evropske komisije. Uh, Abdel, mogoče bi ti lahko spregovoril o obrtnikih. Hvala lepa, gospa poslanka. Hiša obrtnikov, uh, to je le en primer. Gre za mlade z severa ali pa juga Eh, in eh, za zagotavljanje dodatnih informacij. Za enkrat eh, so to organizacije, ki so namenjene mladim maročanom, tistim, ki so v težavnem položaju. Ampak ta organizacija bi lahko bila na voljo tudi praktikantom iz Evrope ali pa Alžirije za dodatno izobraževanje? In še eno vprašanje ste zastavili, mislim, da malce sem se izgubil. To je le en primer, kaj ti imamo eh, tri različne dimenzije: kulturo, šport in obrtnike. Torej, eh, ukvarjamo se z vsemi temi tremi področji. In primer obrtnikov je zgolj uh, primer. Uh, imamo uh, tudi strukturo za uh, šport in pa za kulturo. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Rada bi zastavila še vprašanje komisiji koliko sredstev je na voljo fundaciji Ana Lind, ali gre tukaj za sredstva iz uh, zunanje politike, razvojne politike ali uh, iz uh, katerega lončka prihaja ta sredstva. Komisija. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Reči moram, da ne vem. Uh, vsekakor sredstva niso iz GDE, k predvidevam, da iz uh, zunanjih skladov, uh, ampak se bom pozanimal, razen če predstavnica fundacije Ana Lind to ve. Ja, tudi mi bi potrebovali vašo pomoč pri tem to so sredstva, ki prihajajo najbrž iz področja zunanje politike, gre za sodelovanje z neevropskimi državami, tukaj ne gre za sredstva iz programa Erasmus. Eh, kot odbor za kulturo smo eh, zmeraj zagovarjali stališče, da tudi v zunanje politiki eh, velik poudarek damo izobraževanju tako da poskrbimo za boljše možnosti izobraževanja in za boljše perspektivo, za boljše možnosti za mlade. To je zelo pomembno za našo zunanjo in razvojno politiko in zaradi tega je fundacija Analint eh, tudi zelo pomembna in sicer za severnoafriške države gre pa tudi za sodelovanje, za izmenjavo, za uh, dialog v uh, sredozemlju in mislim, uh, da je prav, da smo danes prisluhnili tej predstavitvi. Kaj se lahko doseže na področju izobraževanja in nadaljnega izobraževanja z sredstvi, ki ne prihajajo iz. Uh, politike za kulturo, ampak iz eh, drugih eh, področji. Če ni več dodatnih vprašanj, potem bi se rada zahvalila fundaciji Ana Lind, vsem predstavnikom eh, za udeležbo. Hvala lepa za to predstavitev in za vaše čudovite projekte. Upam, da bomo tudi na številnih drugih področjih lahko eh, spremenili situacijo mladih in pa možnosti za mlade. Najlepša hvala. Tako, prehajamo kar na naslednji točki na dnevnem redu. Imamo namreč zelo natrpan program eh, z številnimi predstavitvami in razpravami. Naslednji je na vrsti eh, mladinski eh, forum, Evropski mladinski forum. Pogovarjali se bomo o Evropski mladinski prestolnici. Novembra lani smo imeli zadnjo razpravo eh, in danes se bomo osredotočili predvsem na Evropsko mladinsko prestolnico. Eh, pozdravljam gospoda Francoisa Balata, eh, direktorja za politiko in pa gospodito Jonu Sajte, ki je odgovorna za projekt Evropske mladinske prestolnice. Novembra smo eh, imeli predstavitev eh, na temo Evropske mladinske prestolnice in koordinatori za kulturo eh, so januarja gospo Kamerevert imenovali za članico odbora za izbiro Evropske mladinske prestolnice za leto 2023. In zato smo danes Mladinski forum prosili, da predstavi koncept Evropske mladinske prestolnice Eh, in eh, da se skupaj pogovorimo o tem, kako bi eh, lahko Evropski parlament oziroma naš odbor podprl ta projekt in dobite besedo za 10 minut, potem pa bo sledila razprava. Kdo bo začel? Gospod Belec. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala lepa tudi odboru eh, za kulturo, da ste nas povabili eh, na vašo sejo. Danes eh, bomo sodelovali oziroma bom predstavil enega izmed temeljnih projektov Eh, in uh, seveda uh, upamo, da se boste 29. in 30. maja udeležili uh, dogodka AI. Sedaj pa bi rad spregovoril podrobneje o Evropski mladinski prestolnici. To je projekt, ki je na tisoče mladih navdušil, da sodelujejo aktivno v skupnosti, kjer živijo posod po Evropi. mogoče eh, poznate področje kulture, eh, digitalnega razvoja in tako naprej. Ampak pri projektu Mladinske prestolnice gre eh, za projekt mladih za mlade. Mladi sodelujejo z lokalnimi organi in sodelujejo pri zasnovi projekta. Sedaj bomo izbrali 14. mesto eh, za leto 2023 in eh, zahvaljujem se eh, članem odbora, da nas želite pri tem letos podpreti. Gre za izboro mest, za izbiro žirije, za izbiro projektov in potem za določitev uh, ključnih uh, ciljev. Poka pozabil sem vam pokazati uh, prosojnico, tako da bomo imeli še vizualno podporo. Ampak na vsak način uh, želimo spodbuditi udeležbo mladih. Želimo, da bi mladi igrali, aktiv, igrali aktivno vlogo v mestih, poleg tega želimo zagotoviti večji pomen eh, civilne družbe v mestih, želimo zagotoviti svobodo združevanja, svobodo govora. Poleg tega pa želimo vzpostaviti tudi povezavo med lokalno in pa evropsko ravnjo. naslov ni povezan zgolj z eh, mladinsko politiko, ampak pravzaprav gre za vse dimenzije, eh, s katerimi se želijo ukvarjati mladi v mestih. Gre za gonilo sprememb. Več kot 130 različnih mest se je že prijavilo eh, za naziv mladinske prestolnice leta, torej to je zares zelo velik uspeh samo nekaj je teh eh, evropskih mladinskih prestolnic, ampak vsa mesta, ki se prijavijo, eh, se tudi spremenijo skupaj z mladimi eh, in v povezavi z mladinskimi organizacijami. In to je zares velik dosežek. Vsi ste prejeli študijo, ki smo jo pripravili. To je zelo zanimiva študija, ki ocenjuje uspeh eh, tega projekta. Gre za več kot 8000 pobud, eh, dejavnosti, dogodkov v različnih mestih. In to je zares eh, privedlo do številnih sprememb. Mladi prostovoljci v mestih so podali svoja mnenja in povratne informacije smo prijeli tudi, ko smo se pogovarjali z mladimi, ki so imeli občutek, da se je situacija v mestih zares spremenila. Sodelujejo z eh, občinami eh, in z drugimi organizacijami in zares imajo občutek, da sodelujejo pri eh, oblikovanju politike v mestih. Gre za aktivno vzpodbujanje udeležbe mladih, nimamo edinstvenega pristopa, gre pravzaprav za laboratorije za demokratične inovacije, kako eh, mlade vzpodbuditi, da bodo soodločali o prihodnosti mest, v katerih živijo. Potem eh, ne moremo pozabiti na prostovoljce. Več kot deset tisoč prostovoljcev eh, smo imeli v različnih projektih. To je tudi zelo zanimivo, koliko dela je bilo uloženega, koliko predanosti so mladi pokazali. In to je vzpostavilo tesno povezavo med eh, lokalno, nacionalno in pa evropsko identiteto. Eh, gre za spodbujanje raznolikosti in vključevanja. V Romuniji, recimo, eh, so zagotovili, da so bili dokumenti na voljo tudi prebivalcem sosedne države, torej eh, zagotovili so jih v mačarščini. Eh, na ta način so se ukrepile tudi mladinske organizacije. Uloženih je bilo več kot 50 milijonov evrov v te projekte in na zadnje. Ne povem še, da sem govoril o povezavi lokalne in pa evropske dimenzije E, tukaj je pomembno tudi mednarodno stičišče. Namreč e, vse predstavnike mladinskih organizacij iz Evrope in drugot povabimo e, na dogodek, kjer razpravljamo o izzivih za mlade. To je bil dogodek v Miji, Evropski mladinski prestolnici za leto 2020. Govorili smo o različnih temah, torej to je bil zares dinamičen trenutek. Kot lahko vidite, smo s tem projektom veliko dosegli v preteklem desetletju. Rita in drugi so vzpostavili ta čudovit projekt. Lahko pa bi storili tudi kaj več, kajti srečujemo se z dvema preprostima izzivoma. Kako izboljšati prepoznavnost, kako vzpostaviti tesnejše sodelovanje z različnimi eh, partnerji? Kako vzpostaviti prepoznavnost? In kot vidite na tej prosojnici, si zastavljamo vprašanje, kaj bi lahko storili več v zvezi z finančno pomočjo, tako da bi okrepili naše kapacitete pri zagotavljanju pomoči mestom. Ne gre za enoletni projekt. Zares želimo spremljati mesta pri eh, zagotavljanju sprememb. Danes uh, eh, smo tukaj, da predstavimo ta projekt. Kaj lahko torej skupaj naredimo v naslednjih uh, nekaj letih? Kako nam lahko pomaga odbor za kulturo? Lahko razmislimo o nadaljnih partnerstvih, o možnih obiskih odbora kult. Vemo, da takšne obiske imate za Evropsko prestolnico kulture, kako bi lahko sodelovali, kako bi lahko bil odbor za kulturo bolj prisoten pri pripravi projektov, pri podpori mestom, kaj eh, lahko mesta storijo za povezavo z evropsko politiko. Eh, želimo tesnejše sodelovanje med evropsko ravnjo in pa mesti. Vemo, da ta odbor eh, podpira različne projekte, kot recimo Erasmus, Erasmus, eh, kot je omenila predsedujoča. Potem je tukaj program Odkrijmo Evropsko unijo, Discover EU. Torej gre za to, kako tesneje povezati ta projekt z projekti Evropske unije. Vemo tudi, da obstaja jasna povezava med strateškimi prioritetami odbora in pa uh, projekta Evropske mladinske eh, prestolnice, gre za udeležbo civilne družbe. In na zadnje naj vam povem, da ste vsi ambasadori tega projekta, uh, o tem lahko govorite v svojem volilnem okrožju, lahko pozovete mesta, iz katerih prihajate, da se uh, udeležijo uh, v natečaju uh, eh, za ta projekt. No, mojih deset minut se je izteklo. Upam, da bomo sodelovali pri projektu Evropske mladinske prestolnice. Dankeschön, dann uh, würde ich jetzt. Hvala lepa. Takoj bi odprla razpravo, vprašanje je kako lahko naš odbor eh, podpre in to po mojem z odlično pobudo. Lahko bi naprimer v okviru programa Odkrijmo Evropo vključili ne samo Evropsko prestolnice kulture, ampak tudi Evropske prestolnice mladih. Tako da bi mlade upozarjali na aktivnosti v posameznih eh, mestih, prestolnicah, lahko bi iz, izvajali redno izmenjavo mnen glede prestolnic eh, mladih. Lahko bi tudi organizirali predstavitve tukaj v odboru, da predstavite svoje aktivnosti. To bi bilo konkretno, kar bi lahko naš odbor storil za vas. Bi pa sicer predala besedo kolegom, dva imam že, gospod Šojdrovo, gospod Kamer Ever, eh, pa gospa Ferro, ali ne? Ste želeli besedo ali ne? Gospa Kamer Ever prva, potem gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za predstavitev in eh, zagnanost uh, uh, Mladinskega foruma ki to organizira. Vprašanje je, kako naj postane prestolnica mladih bolj znana, tako da bo se uvrstila ob bok prestolnici kulture. Mogoče bi lahko razmislili, da bi mi obiskali prestolnico mladih. To bi lahko mogoče pomagalo ali pa tudi ne tako zelo pri reklamiranju te prestolnice vprašanje. Kako sedaj dosežete mladih? Kakšne imate ukrepe? Verjetno preko mladinskih organizacij, preko članskih organizacij mladih. Imate kakšne številke glede tega, koliko mladih dejansko vsako leto obišče prestolnico mladih? se šele, ko vemo, kaj se je vse že naredilo, lahko razmišljamo o tem, kaj še je storiti. Mogoče bi lahko okrepili tudi medijsko poročanje o prestolnici mladih. Vedno se poroča o prestolnicah kulture. Tukaj bi lahko upozorili na to, da nimamo samo prestolnic kulture, ampak tudi prestolnice mladih. še posebej mladi mediji v Evropi bi morali biti bolj eh, motivirani za poročanje o prestolnici mladi. Tudi v odboru bi lahko razmislili o možnih aktivnostih eh, za širjenje informiranosti in publicitete o prestolnici mladih. Nekaj ukrepa smo že sprijeli. Če že financiramo določene programe, potem bi lahko organizirali tudi obisk prestolnice mladih. To bi lahko bilo del um, potovanja za odkrivanje Evrope, Discover Europe. In potem bi lahko razmislili tudi o tem, kaj še storiti kako prispevati k temu, da bo več mladih obiskalo te odlične predstavitve oziroma prireditve. No, ker nimamo toliko govornikov, bi predlagala, da se takoj odgovarja na posamezna vprašanja. Hvala lepa za to vprašanje in hvala lepa tudi za vašo podporo za prestolnico mladih, je takoj kot govoro. Seveda sodelujemo z članskimi organizacijami, smo veliko mreže po Evropi, imamo eh, nacionalne mladinske organizacije in eh, mladinski svet. Imamo ogromno platformo, ki jo poskušamo izkoristiti za aktivnosti znotraj prestolnice mladih. Upravljamo različne komunikacijske kanale, spodbujamo tudi naše partnerje, da delijo informacije o prestolnici. Imamo tudi proces selekcije in člane iz različnih institucij prosimo za podporo in da širijo sporočilo o prestolnici mladih. Glede tega, koliko mladih sodeluje v aktivnostih, eh, to je težko reči. Imamo te, več kot deset eh, tisoč eh, prostovoljcev. Na tisoče mladih sodeluje v aktivnostih, eh, nekateri se ukvarjajo z um, razvojem, samorazvojem, z izgradnjo zmogljivosti, organizacijo festivalov in podobno. Naprimer, na lanski prestolnici 2019 smo organizirali 1140 prireditev skozi leto nekatere so eh, zelo obsežne. In če vzamete naše publikacije, Praga, mm, Solun, Novi Sad, eh, so že podali svoje končno poročilo in vidimo tudi okrepljen obisk turistov, mladi bolj obiskujejo te prestolnice. Kaškaj iz leta 2018, prestolnica mladih, tudi tam so poželi velik uspeh. Eh, mladi iz vse Evrope so potovali v prestolnico mladih. Eh. In tukaj je šlo za odlično srečanje eh, mladih iz Evrope. Če govorimo o medijih, poskušamo doseči evropske medije preko kontaktov, ki jih imamo na voljo. Seveda pa morajo posamezne organizacije eh, v državah ustvariti svoje kontakte z nacionalnimi mediji. To ni vedno vroča tema, ampak želimo si, da bi bili bolj eh, znani. Potencijal je torej velik in želimo si, da bomo dobili še večjo podporo. To počnemo trenutno. Hvala lepa. Mihajla Šojdrova. No, děkuji za vaši prezentaci. Já myslím... Najlepša hvala za to predstavitev. Mislim, da ste zares povedali vse o eh, tem projektu, zares imate veliko konkurenco, kajti imamo Evropsko predstolnico kulture, Evropsko predstolnico športa in vem, eh, da mesta, ki se potegujejo za takšen ali pa drugačen naziv, eh, veliko eh, storijo za to. Košice na slovaškem eh, je bilo prestolnica mladih, veliko je bilo dogodkov in to je bilo nekaj posebnega za mesto. Torej, gre za specifičen projekt, vsekakor imate našo podporo in strinjam se z. Eh, pobudo naše predsednice, da bi morali zares storiti več eh, za to, da poskrbimo za boljše ozaveščanje, eh, kajti to je pomembno tudi za prihodnost. In govorili ste tudi o proračunu, o prepoznavnosti v okviru programa Erasmus v okviru eh, solidarnostnih eh, sredstev. Mislim, da bi lahko vzpostavili tudi projekt solidarnosti, eh, prostovoljstva in mladi bi se lahko potem tudi na ta način srečevali in ta program bi moral biti dan na voljo vsem, katere pa menite, da so težave, s katerimi bi se lahko soočili. Vsekakor pa vedite, da lahko računate na podporo našega odbora. Hvala. Ja, Nisolice, ja. gospod Baleti. Hvala lepa za vprašanje. Konkurenca je seveda dobra, se prinaša veliko pozornosti različnim temam. Ne želimo biti edina prestolnica. Vse so izjemnega pomena. In kot smo že omenili v predstavitvi, kakovost v eh, Evropske prestolnosti mladih, kar se je začelo v Rotterdamu, gre za to, da se dogovorimo, da se bomo nekje srečali in da se bodo mladi dobili. Več kot je prestolni, boljše je. Se to kaže. da smo različni in Evropa tako prihaja v lokalne skupnosti. Omenili ste se različne programe, Erasmus in podobno. Različne možnosti imamo za izvajanje, tudi z Evropsko komisijo se lahko povežemo, zato da bi se dogovorili, kako tehnično. Eh, izvesti programe, naprimer v okviru odkrivanja Evrope, kako, bodo, kako bomo mlade pripeljali tudi mimo prestolnice. Eh, mladi tudi z solidarnostno enoto lahko sodelujemo pri pripravi določenih eh, aktivnosti. Program moramo pač Eh, postaviti v spredje v eh, prestolnicah. Mladi forum podeljuje to eh, priznanje prestolnice. Ampak imamo tudi konkurenco, kako lahko vzdržujemo delovanje imamo eno osebo, ki se za polnilni čas tem ukvarja in eh, povezova, povezujemo se z mediji. Vsaka prestolnica mladih je nima enakih ciljev, enako obsežna, tudi mesta niso enake velikosti. Eh, tirani smo bedelili tudi eh, ta naziv in tam bo nekaj drugače kot kje drugje. Vprašanje je, kako prijeti na novo razsežnost, mogoče ne v večje mesta, ampak v širše regije. O tem bi se lahko pogovarjali z vašim odborom, pa tudi drugimi partnerji. Ja, dank, Hvala lepa, gospa Joveva. Um, Hvala lepa tudi Sama bi se zahvalila za zanimivo predstavitev. Sama sodim med mlajšo generacijo in se strinjam, da bi lahko naredili bistveno več, kot ste sami povedali, od mladih do mladih. Ja, popolnoma se strinjam s tem. Zato se tudi odestujem politiki. Se lahko nekoliko bolj konkretni glede tega, kako rešiti vprašanje premajhne vidnosti, prepoznavnosti. Tako da bi dosegli mlade, ki niso povsem zadovoljni z politiko in politiki. Mogoče bi lahko organizirali več eh, obiskov. Mogoče bi lahko pokazali, da smo običajni eh, ljudje, ki želijo samo pomagati. Popolnoma se strinjam z vsem, kar ste povedali. Mislim, da bi lahko bili bolj ustvarjalni. Je ja, težko razumeti mlado generacijo, tudi zame, ki nisem več tako mlada. Mogoče bi lahko razmislili o ustvarjalnem načinu pogovora z mladimi. Seveda lahko računate na našo podporo podporo. In mogoče še samo eno vprašanje, kako izkušnje delite med uh, prestolnicami, kako delite dobre prakse med različnimi državami. Hvala. Um, for... Hvala lepa za to vprašanje. Kar zadeva prepoznavnost, vidnost, eh, zato potrebujemo podporo institucije sodelujemo tudi z odborom regij in kongresom eh, lokalnih eh, skupnosti. Sodelujemo predvsem z lokalnimi skupnostmi. Želimo namreč, da naši mladi širijo sporočila v svojih državah, moramo pa tudi eh, doseči lokalne skupnosti, da te lahko vključijo mlade. Te partnerje moramo imeti ob sebi, tako da lahko uh, učinkovito izvajam naše aktivnosti, sodelujemo torej z institucijami in lokalnimi in regionalnimi skupnosti. Smo v konkurenci z predstavnicami kulture, zelenimi predstavnicami in tako naprej. Zato potrebujemo eh, podporo evropskih institucij. Nekako se moramo razlikovati od eh, drugih institucij prestolnice mladih predstavljajo tudi ambasadorje širjenja znanja o samem naslovu prestolnice mladih, kaj počnemo v okviru prestolnice. Tako tudi zagotavljamo izmenjavo dobrih praks. Imamo mrežo prestolnic, ki povezuje prestolnice, ki so že organizirale svoje prireditve, tiste, ki so nosili naslov, ki nosijo naslov. Ki bodo v prihodnosti izvajale Evropsko leto mladih. med prestolnicami izmenjujemo mnenja in tudi znanje. Torej, tisti, ki so že izvedli prireditve v okviru prestolnice mladih, lahko eh, drugim povedo, kakšne so njihove izkušnje. To je lahko navdih eh, za druge, tudi za mlade v posameznih mestih. Mladi obiščejo neko prireditev in uh, tam se srečajo z eh, mladimi iz drugih držav in to jih izjemno veli, veseli, so navdušeni in iz tega črpamo tudi navdih za prihodne aktivnosti. Hvala lepa, Rita. Pa konkretno ste nekaj vprašali glede podpore institucije mogoče bi lahko eh, pisarne Evropskega parlamenta v posameznih eh, državah eh, podprla pobudo prestolnice mladih. Lahko bi informacije objavili pač v nacionalnem jeziku in to bi bil, na primer, prispevek. Hvala lepa, gospod Gimbu. Merci, madame la présidente. Euh, Hvala, euh, gospod predsednica. Pridružujem se zahvalam, ki so jih izrazili že vsega. Eh, drugi kolegi. V Amjanu sem bila tudi jaz 26. januarja in sicer sem se odzvala na povabilo foruma in to mi je omogočilo, da sem videla, kakšne so bile pobude, kakšne so bile delavnice. Mladi so delali na določenih eh, predlogih. Eh, sama sem sodelovala pri socialni pravičnosti in pa kulturi in izobraževanju, en kolega pa pri trajnosti. In uh, delali smo v krogih, nekdo je predstavil predlog in potem uh, smo vsi predstavili svojo evropsko vizijo, kar se tiče tega področja. Mm, to so zelo pozitivni vidiki. Veliko mladih eh, je sodelovalo, praktično ni bilo prostora v delavnicah za vse. In opravljenega je bilo veliko dela, tekom dneva. Eh, poleg tega so eh, se mi mladi tudi iskreno zahvaljevali, da sem prišla. Imeli so iskreno željo, da se srečajo tudi eh, s katerim izmed poslancev. In mislim, da tudi mi lahko kaj prispevamo k vašim dogodkom. Mogoče bi se lahko naslednjič odpravila večja skupina. No, Skratka, želimo sodelovati. Malo bolj negativno pa je bilo to, da se vedno teh srečanj udeležujejo isti mladi, e, e, niso pa vključeni mladi iz e, deprivilegiranih okolij in podobno. Isto se dogaja tudi pri Erasmusu. In uh, zanima me, kako bi lahko dosegli tudi te mlade, ki živijo naprimer v bolj odročnih eh, predeljih, v eh, deprivilegiranih sosedskah. Um, oni sploh ne dobijo informacij o tem, da taki dogodki potekajo. Mislim, da bi uh, morali tudi v šolah jih bolje obveščati o tem, nekateri sploh ne poznajo niti programa Erasmus. Uh, Eh, torej, veliko mladih ni dobro informiranih in eh, morali bi eh, delati večjo kampanjo za te dogodke. Kaj ti mislim, da bi tudi mladi iz deprivilegiranih okolij lahko veliko prispevali? Ali je to za vas izziv in ali lahko podate kakšne predloge, kako bi rešili to vprašanje? Mogoče bi se lahko povezali s šolami. Um, da bi te potem organizirale eh, udeležbo v Amjanu. To so vprašanja, ki se nam zastavljajo tudi pri drugih programih. Hvala. Um, um, so start... Hvala lepa. Najprej naj povem, da različne predstavnice mladih je izbira različne programe, določene. Prestolnice se osredotočajo na mlade, ki jih ne moremo doseči, ki niso aktivni. Naprimer, Kaškajs je bil dober primer. Na ta način lahko zmanjšamo vrzel med ljudmi, ki živijo v urbanih centrih in tisti, ki živijo v revnih predmestjih, v slamih. Gremo torej v mesta in uh, obiskujemo tiste organizatorje, mlade in vidimo, kako živijo. Tako sem srečala uh, mlade, ki so postali aktivni zaradi aktivnosti v okviru prestolnice mladih. Je. Eh. Uporabili so socialne delavce, mladinske delavce in se dejansko podali k mladim v predmestih in predlagali aktivnosti, ki te zanimajo. Tukaj je zelo veliko dobrih primerov. Predvsem v Koškajsu smo imeli dobro, dober zgled za zmanjševanje teh razlik v procesu prijave imamo različne stopnje in na osnovi komentarjev žirije in strokovnjakov poskušamo izboljšati programe, ki se razvijajo. Za nas je še posebej pomembna vključenost in doseganje mladih, zato skupno razvijamo programe in aktivnosti, ki lahko lahko doseže čim več eh, mladih, tudi tistih, ki običajno ne bi sodelovali. Prestolnica mladih pomeni vključitev vseh mladih, ne samo mladih v urbanih središčih. Zato želimo razvijati sposobnost eh, mest eh, za povezovanje z mladimi kot forum mladih je, imamo samo določene odgovore. Nimamo nekega univerzalnega odgovora za vse. Če bi to znali potem, bi lahko dobili še posebno nagrado. Zato poskušamo narediti najboljše. Pestolnice mladih se osredotočajo na različne skupine, na poklicne šole, tudi druge aktivnosti, v katere so vključeni mladi. Tako lahko pridemo do mladih, ki niso aktivni v formalnem smislu, naprimer v šolah. Seveda pa gre za proces. Um, no, naj se odzovem še jaz na to, kar je povedala gospa Inbu. Eh, vključevanje to je res velik izziv. In, eh, to je pomembno tudi za prihodnost programa Erasmus+. Komisija je podala predlog eh, za Erasmus Plus po letu 2020 in ugotovili so, da je najboljše okolje, kjer lahko dosežemo vse mlade, izobraževalno okolje, torej šole in podobno. Eh, bo pa treba zagotoviti tudi dovolj sredstev za prihodni program Erasmus, da bomo znali odgovoriti na ta izziv. Ne smemo pozabiti, da eh, mi v Evropski mladinski prestolnici nimamo vedno eh, veliko denarja, da bi ga kar tako dali na razpolago. To morajo zagotoviti občine, mesta nekaj milijonov evrov na leto. In eh, torej imamo različne nivoje, kjer se zagotavljajo sredstva. Treba bo še razmisliti, kako eh, doseči napredek na tem področju, ampak eh, pomembno je tudi povezovanje, združevanje in na ta način bomo lahko primerno odgovorili na ta izziv. Sam delam pri Evropskem mladinskem forumu in ta sodeluje tudi z drugimi organizacijami, ki res opravljajo odlično delo na področju vključevanja mladih iz deprivilegiranih območij. Ehm, skušamo jim zagotoviti njihovo mesto tudi v naših dogodkih. Rekli ste, naj bomo ambasadori, naj gremo na teren. To že počnemo zadnja tri leta v vsakem odprtju eh, prestolnice mladih povabimo tudi kakšnega znanega politika. V Srbiji, na Portugalskem smo to naredili, tudi v Amjanu, v Franciji. In eh, mislim, da na ta način eh, tudi zagotavljamo prepoznavnost naših dogodkov. Hvala. Euh. Najlepša hvala, gospa Šojdrova. Nimam več vprašanj, samo da bomo jasni. Napako, tukaj je bila napaka. Košice sem omenila kot prestolnico mladih, ja, je to bila napaka. E, Košice na vzhodu Slovaške je bila prestolnica prostovoljstva in ker je tudi tako blizu mladih, sem malce zamešala pojme. E, moja napaka, se upravičujem za njo. Gospa Semedo. Hvala, gospa predsedojoča, tudi za predstavitev. Kot nekdanja novi, televizijska novinarka me čudi, da je tako težko spostaviti eh, stike z eh, mediji. Če delujete uspešno, potem je to že smiselno. Mogoče bi razmislili o vključitvi mladih eh, politikov. Ne vem, imate kakšen teden, kjer se lahko osredotočate na na vprašanje evropskih mladih. Če boste koncentrirali takšne dejavnosti, potem bo to tudi lažje za medije. To bi bil moj napotek. Ne vem, a ste to že načrtovali ali ne. E, vidim, da je bila Portugalska dvakrat prestolnica mladih. To je seveda zelo dobro. Zato me zanima, kaj mladinske organizacije na portugalskem, pa tudi občine, eh, počnejo bolje, da so že dvakrat uspele pridobiti eh, naslov prestolnice mladih eh, in da so lahko tako podpirali delovanje mladih v Evropi. Hvala lepa. Jaz začela in mogoče lahko kolega še kaj doda kar zadeva prepoznavnost vidnosti in eh, zbiranja mladih. Kot je bilo omenjeno v predstavitvi, obiskujemo prestolnice 200 mladih, gre tja, kjer se srečujejo in govorijo o tem, kaj lahko naredimo za mlade evropejce. In nastopamo tudi v medijih ampak eh, ne vem iz kakšnega razloga je malce težko priti do medijev. Če nam lahko date napotke, kako jih privabiti, bomo seveda zelo veseli. Ko gre za Portugalsko, nas zelo veseli, da smo imeli dve prestolnici iz iste države če si pogledate seznam, smo imeli prestolnico v Romuniji in eh, spet imamo prijavo mesta iz Romunije, kar zadeva portugalsko. Imamo kulturo delovanja mladih, mladinskih organizacij, ki sodelujejo z politiko in z lokalnimi skupnostmi. Mogoče so tukaj kulturni eh, razlogi, eh, mogoče je več sonca in to pozitivno vpliva na aktivnosti malce zažala. Vsekakor pa smo hitro začeli razvijati mladinsko politiko. Portugalska je ena od držav, ki se zelo zauzema za pravice mladih. To je tudi del uh, portugalske mentalitete. Politiki in mladi morajo seveda sodelovati. Na portugalskem je tudi tako, da mladi politiki prihajajo iz lokalne. ravni in potem napredujejo na nacionalno raven. To je pač eh, specifično za portugalsko kulturo v Škajsu. Je mladinski delek največji, imamo okoli 30 eh, ljudi, ki tam delajo. Mnoge skupnosti nimajo tega braga. Je tudi tak eh, primer. Braga je vodilna za mlade, za aktivnostni in projekti ter glede na podporo, ki jo dobiva od lokalne skupnosti. To so torej dobri primeri iz Portugalske. No, potem imam še zadnji prispevek. Z moje strani imam nikogar več na seznamo. Dejali ste, da se tudi preko prijav za prestolnico mladih Evrope in tudi kasneje za mlade izboljšuje situacija. V vaši brošuri sem videla, koliko aktivnosti izvedete na leto, kako so strukturirane te aktivnosti in kaj še ostane. Samo leto je seveda najbolj intenzivno, ampak kako gledate na skupne aktivnosti za mlade, ki jih povzroča prestolnica mlade? Ali Evropska prestolnica mladih tudi trajno vpliva na ukrepitev aktivnosti za mlade? Vidite to tako ali kje bi morali še malce razvijati dejavnost, da bi se to zgodilo? No, to je izjemno dobro vprašanje in to je za nas tudi zelo pomembno ko se mesta prijavljajo za prestolnico mladih, ampak zelo hitro jih vprašamo, ko se prijavijo, kakšne bodo dolgoročne posledice. Naslov prestolnica mladih je samo začetek, neki štart eh, za okrepljene aktivnosti. Sprememb ne moremo doseči v eni leti. To je spodbuda za mesta, da tudi po izteku eh, tega leta delajo naprej v tej smeri. Seveda po zaključku eh, leta frekvenca prireditev upade, ampak ohranjajo se strukture. Vsaka prestolnica mladih je mora zgraditi določene strukture kjer eh, lahko mladi enakopravno upravljajo in načrtujejo aktivnosti. Te strukture običajno ostanejo. Morda potem dobijo nekoliko drugačen namen, naprimer, da so namenjene za pridobivanje evropskih eh, sredstev, lahko se posvetijo izgradnji zmogljivosti za institucije mladih, nekatere so bolj politične narave. To je torej konkretna dediščina prestolnice mladih. In v vsaki prestolnici se nekaj spremeni. Seveda so prestolnice različne glede na potrebe, ampak vse delujejo naprej, tudi preko eh, mreže prestolnice eh, mladih. Predvsem pa imamo tudi pa Citi pa Torn na oblikovanje proračuna za mlade, to ni nič novega, gre pač za specifične proračune, eh, specifična sredstva za mlade. Del proračuna se nameni za mlade, za določene aktivnosti. In večinoma jih mladi tudi izvajajo, to je odlična dediščina, veliko prestolnice zgradi prostore za mlade. Skozi ta proces. Uh, organizacije prestolnice. Razvijajo tudi eh, mesta, prostore v Torino, ki je bil prestolnica mladih leta 2010, eh, so oblikovali prostore, ki so še zdaj na voljo mladim. Znanje in izkušnje, ki jih mladi pridobijo v okviru eh, tega procesa, jim omogočijo, da so bolj uspešni in lahko se pozvedijo tudi politiki. Vsekakor je to izziv. Tudi financiranje se zmanjšuje, potem ko se zaključi leto prestolnice. Imamo pa sredstva za eh, začetek, za gon dejavnosti in potem upajmo, da se nadaljujete aktivnosti tudi po zaključku. Hvala lepa in za zaključek ampak eh, bi dala besedo še gospe Florinte Hauk iz komisije. Hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala lepa tudi predstavnikom eh, Mladinskega foruma za to zanimivo razpravo. To je dober primer tega, kaj se vse lahko zgodi, če imamo eh, resnično dobro zamisel in koliko ljudi se s tem že ukvarja. To je bila dobra predstavitev tega, kaj se je že zgodilo. Mi pa smo seveda tudi pripravljeni pomagati in okrepiti našo podporo, kot naprimer spodbujati, podpirati mreženje in organizacije izmenjave med mladimi. Seveda smo pripravljeni pogledati tudi, kako oblikovati aktivnosti za mlade, z obiski. Del naših načrtov se nanaša tudi na vzpostavitev neke oznake aktivnosti, tako da bodo pod to oznako lahko mladi izvajali aktivnosti, ki se zdijo mladinskim organizacijam zanimive, ker zadeva naše programe in našo mladinsko politiko. Že spodbujamo to, da Evropo spravimo na lokalno raven v okviru programa Erasmus, Plus, imamo partnerstvo, glede tega, da Evropa postane lokalna, kjer izmenujemo tudi strokovno znanje in poskušamo okrepiti sodelovanje mladih, eh, razvijamo možnosti za vključitev mladih v sprejemanje političnih odločitev. To želimo v prihodnosti še ukrepiti. Ena od naših zamisel za to je, da organiziramo projekte sodelovanja mladih, pa tudi projekte solidarnostne enote. V okviru tega imamo tudi štipendije, ki mladim omogočajo izvajanje aktivnosti in delovanje na lokalni ravni na način, kot ga želite vi eh, zagotoviti z organizacijo prestolnice mladih. Hvala lepa, hvala lepa vsem, zahvaljujem se tudi pri gospodinu Nasajte, gospodu Balatu. Hvala za to pobudo prestolnice in tudi za vse dejavnosti, ki jih upravljate v okviru mladinskega foruma. To je odlična priložnost za mlade. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in se odeležili naše eh, seje. Upam, da bomo sodelovali ne samo pri prestolnicah mladih, ampak tudi pri mnogih drugih projektih. Nakratko bi prekinili, da pride eh, gospa komisarka, ob pol bomo nadaljevali. Dragi kolegi, prosim vas, da sedete na svoja mesta in da prenehate s klepetanjem. Tako da lahko začnemo, ker je komisarka že tukaj. In vsi tisti, ki ne želite ostati in ki želite še naprej klepetati, morate takoj zapustiti dvorano. So that we get your full tako da bomo posvetili vso pozornost eh, tej predstavitvi. Drage kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim komisarko Marijo Gabriel, prvič v njeni novi funkciji. Imeli bomo strukturiran dialog o političnih prioritetah Evropske komisije. Redno smo imeli izmenjavo mnen tudi z eh, koordinatorji in eh, uradna izmenjava eh, mnen je na programu danes in pogovori s koordinatorji tega seveda ne morejo nadomestiti. Prisrčno vas pozdravljam in vam želim veliko uspeha pri vašem delu, še prav posebej pri sodelovanju z tem odborom predsednica von der Leyen vam je zaupala eh, resor, ki je zelo obsežen in zato je pomembno, da izgradite mostave predvsem med raziskavami in pa eh, izobraževanjem. Veseli nas tudi, da je predsednica von der Leyen ponovno prevzela izraz kultura v naziv tega resorja. Kaj ti je? kultura je za Evropo še prav posebej pomembna. Pomembna je za evropsko pripadnost, za konkurenčnost in tako naprej. Kreativni sektor je tudi eh, spodbuda za tehnološke inovacije. Zanima nas, kako eh, boste to vključili v eh, vaš načrt, potem bo sledil krok vprašanj in glede na število poslancev, ki bodo želeli zastaviti vprašanja, eh, bom uporabila postopek ping-pong. Prosim pa tudi, da kaj več poveste o večletnem finančnem okviru, kajti o tem smo danes zjutraj že razpravljali in zanima nas seveda zadnji eh, razvoj dogodkov oziroma predlog Šarla Mišila. Hvala lepa, gospa predsedujoča, draga Sabina, dragi kolegi, zelo me veseli, da sem danes tukaj. To je prva izmenjava mnen z odborom za kulturo, ki jo imam v svoji novi vlogi. Zelo me veseli, da uh, bom lahko še naprej tesno sodelovala z vami. Naj začnem z tem, eh, da povem, da si je Evropska unija zastavila zelo ambiciozne cilje na področju izobraževanja in kulture. In eh, zaradi tega bo res potrebno tesno sodelovanje eh, med nami. Gre predvsem za vprašanje, ali smo sposobni zagotoviti dovolj sredstev za uresničitev naših ciljev. Rada bi čestitala Evropskemu parlamentu za jasno in pa utemeljeno stališče in za vizijo, eh, ki jo parlament eh, zagovarja. To, kar me še prav posebej skrbi, so določene teme, na katere se bom osredotočila tudi danes. Eh, in sicer gre za 15 tem, eh, kjer eh, moram podati nekaj novih informacij. Na začetku eh, bi se rada osredotočila na temelje. Najprej Evropsko izobraževalno območje. To izobraževalno območje bi moralo igrati pomembno vlogo in bi moralo biti uresničeno do leta 2025. Podali bomo kratko sporočilo. Evropski parlament pa mora ostati zelo aktiven. Sledilo bo namreč javno posvetovanje in z veseljem bomo prisluhnili vašim načrtom. Zares moramo odstraniti ovire za izobraževanje v Evropi. Izboljšati moramo dostop do kakovostnega izobraževanja in zagotoviti moramo lažji prehod med izobraževalnimi sistemi različnih držav članic. Poleg tega pa je potrebno spremeniti kulturo eh, izobraževanja kajti začeti moramo govoriti o vseživljenskem učenju. Septembra letos bomo predstavili sporočilo komisije, podali bomo predloge za nove dejavnosti, poleg tega pa bomo predstavili tudi nov okvir za sodelovanje z državami članicami na področju eh, izobraževanja in nadaljnega izobraževanja. Eh, kot veste, eh, se bo trenutni okvir iztekel še letošnjo leto in je veljal do leta 2020. Eh, zelo pomembno je tudi, da ne pozabimo na drugo sporočilo, ki bo sledilo junija in sicer gre za Evropsko raziskovalno območje. Eh, ti dve teme je potrebno upravnavati usporedno, tako da ne bomo na koncu ugotovili, da eh, je prišlo do določenih nedoslednosti. Želimo zagotoviti učinkovitejši in skladnejši okvir. Vrnimo se k okviru za izobraževanje. Evropske univerze eh, so seveda ključnega pomena pri tem projektu. Ta pobuda nam bo omogočila prehod na univerze prihodnosti. Vsi vemo, eh, da imajo univerze težko nalogo in sicer, da zagotovijo ustrezno znanje mladim, ki jim bo omogočilo, da napredujejo v študijo, ampak tudi, da najdejo delovno mesto oziroma eh, da so konkurenčni na trgu delovne sile. Zaradi tega je potrebno vključujoče izobraževanje na visoki ravni. Le na ta način bomo kos temu izzivu in le na ta način bomo lahko izboljšali veščine eh, in zagotovili bolj eh, uravnotežen položaj. Eh, zaradi tega pa je potrebna tudi reforma šolskega sistema. Veliko je bilo že storjenega na področju dostopa do eh, izobraževanja. Osredotočiti pa se bo potrebno tudi na izboljšanje doseženih rezultatov eh, v šolah. Pri tem se srečujemo z tremi izzivi. Mladim je potrebno dati možnost, da razvijajo temeljne veščine. Čim manj mora biti mladih, ki eh, predčasno zapustijo izobraževanje oziroma preden pridobijo srednješolsko eh, diplomo. In eh, zato mislim, da je tudi skrajni čas, da sprejmemo novo pobudo, ki bi morala biti namenjena vsem učencem in bi morala pomagati pridobiti temeljne veščine. Kajti za digitalne veščine in podobno imamo že druge pobude in skupaj moramo razmisliti o tem, eh, kako to doseči. Potrebno je zagotoviti nekakšno jamstvo za temeljno izobrazbo. Imamo jamstvo za mlade in želim si, da bi do drugega eh, semestra 2020 pričeli z javnim posvetom na to temo in seveda še vaše pobude še kako dobrodošle. Okay v evropskem eh, območju za izobraževanje moramo zagotoviti inovativnost in pa eh, vključenost in zato potrebujemo eh, tudi motivirane učitelje, ki bodo z veseljem opravljali svoje delo. In uh, potrebno je poskrbeti za več pobud tudi za učitelje. V Erasmus Plus imamo recimo uh, Akademijo za učitelje, uh, to je tema, ki mi je zelo pri srcu in zares si želim, eh, da bi imeli čim več učiteljev, ki bi eh, lahko eh, zagotovili ambiciozničen razvoj projekta Evropskega izobraževalnega območja, potem pa načrt za digitalno izobraževanje. Veste, da sem vam že obljubila, da se bom temu posvetila tekom svojega mandata junija eh, bomo z ekipo pričeli z delom. Eh, moja ideja je sledeča. Želim nadaljevati z pobudami, ki so se že izkazale za uspešne. Tukaj govorim o tednu za kodiranje, o evropskem internetu in tako naprej. Potrebujemo pa tudi druge dejavnosti, ki bodo ciljno usmerjene. In uh, pri tem bi me veselilo, če bi podali uh, tudi vi svoje predloge. Eh, načrtujem tudi pobudo umetna inteligenca za deklice. Danes boste imeli posvet na to temo. Vemo, da umetna inteligenca seboj prinaša tudi uh, določene razlike in pa uh, pristranskost. Potem pa k novim tehnologijam. Vemo, kako je že napredovalo delo v Evropskem parlamentu in zahvaljujem se vam za prvi pozitivni izziv. Mislim, da se danes srečujemo z novim izzivom in sicer gre za to, kaj bi lahko kako uh, inštitut uh, bolje uh, storil, uh, hkrati pa gre tudi za boljšo povezavo z drugimi instrumenti, ki obstajajo v uh, programu Obzorje 2020. Leta 2022 moramo dati nov zagon kulturni industriji in zares bi rada zagotovila povezavo z drugim stebrom programa Obzorje Evropa in eh, želim zagotoviti eh, ponovno skladnost z Evropskim svetom za inovacije. Želeli smo vzpostaviti Evropski svet, eh, ki bi omogočil ulaganja v visoko tvegana območja, gre tudi za ulaganja v začetna podjetja. Mislim, da je to vsekakor projekt, ki si zasluži našo pozornost. Na ta način bi zagotovili lažji dostop do finančnih sredstev, poleg tega pa bi lažje razvili potencial, ki obstaja v Evropi. Sedaj pa k um, mladim. To je zelo pomembno področje za me. Imamo novo strategijo za obdobje do leta 2027. Kar želimo storiti v tem letu je objaviti rezultate eh, študije o eh, prostovoljni mobilnosti mladih. Želimo identificirati ovire, ki se še pojavljajo na področju mobilnosti, izboljšati želimo čezmejno mobilnost in zato eh, smo vzpostavili tudi skupino izvedencev in posvetovali se bomo tudi za širšo javnostjo, tako da bomo zbrali čim več mnen. Želimo pa tudi eh, novo priporočilo sveta, zato da bi lahko konec leta sprejeli nov okvir za prostovoljstvo, prostovoljstvo za čezmejne dejavnosti, za pripravništva in tako naprej še ena točka, kar zadeva mlade. E, vzpostavljamo tudi projekt koordinatorja za mlade, izbiramo kandidata, e, kajti e, želimo nekoga, ki bi predstavljal obraz za sodelovanje med mladimi. Želimo zagotoviti enotno telefonsko številko, če Želite, da se tako izrazim. No, sedaj pa še nekaj drugih tem. Šport eh, ni v eh, nazivu eh, mojega resorja, ampak zelo jasno sem povedala, da želim še naprej delati v tej smeri. Vsi zelo dobro vemo, da lahko šport pomaga pri izboljšanju zdravja, da lahko pomaga pri premustitvi meja in uh, želim nadaljevati z pobudami, eh, ki so bile že vzpostavljene, recimo uh, tukaj v spodbuda Budimo aktivni, uh, potem uh, imamo tudi pobudo za medgeneracijsko sodelovanje na področju športa in uh, poleg tega želim vzpostaviti tudi tesnejše povezave med inovacijami in športom veliko več eh, mora biti pobud na tem področju, spostaviti je potrebno povezavo recimo z evropsko kulturno dediščino, raziskati je potrebno to področje in ugotoviti, kako daleč lahko gremo. In eh, veseli me, da je medskupina za šport eh, spet na pravi poti tukaj v parlamentu in zato zahvaljujem tudi objema so predsedujočima. Sedaj pa kulturi in pa kulturni dediščini. Vem, da je to tema, ki vam je zelo pri srcu rada bi spomnila na to, da uh, imamo uh, sedaj uh, novo agendo po letu Evropske kulturne dediščine in seveda zato potrebujemo poglobljen nadzor. Predstavnike parlamenta imamo v forumu za kulturno dediščino, ki smo ga vzpostavili in nekoliko nelagodno se počutim, eh, da je bila prva seja oktobra, naslednja pa je predvidena šele za juni. Mislim, da bi morali imeti bolj res reden nadzor mm, in zato bi morali skupaj razmisliti o tem, kako bomo zagotovili to spremljanje. To je zelo pomembno, kajti v tem trenutku pripravljamo tudi nov projekt eh, Kulturna dediščina, aktivna kulturna dediščina. Tukaj gre za uh, eh, seznanjenje s kulturno dediščino, uh, za uh, lokalne politike, za tiste, ki sprejemajo odločitve v regijah in mestih. To se mi zdi zelo pomembno in zaradi tega uh, bom še naprej usodbujala tudi instrument za individualno uh, mobilnost umetnikov. Veste, da ta pilotni projekt teče že dve leti in. Eh, naše izkušnje kažejo, da potrebujemo takšen instrument tudi v prihodnem eh, proračunskem obdobju. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi našo podporo eh, glasbenemu sektorju, recimo tukaj govorimo o projektu Music Move Europe. Seveda pa se bom razveselila tudi novih idej, predlogov, kajti zagotoviti želim, da da bi eh, kultura imela bolj prominentno mesto eh, v naši politiki in da bi zagotovili tudi boljši dostop. In še tri eh, zadnje točke. Vse te politike seveda vplivajo tudi na notranji razvoj Evropske unije, želim pa tudi kakšen instrument, ki bi bil bolj prepoznaven navzven To bi lahko bil stebr naše zunanje politike. Zelo dobro se zavedam, da je sredstev na voljo sedaj še manj eh, in zato bi rada izbrala temo, eh, ki bi nam pokazala pokazati vso bogatstvo Evropske unije. Eh, že pobuda Afriška prestolnica kulture, letošnjem letu je to Marrakeš, je dober korak naprej. Imamo že Evropsko prestolnico kulture v Evropski uniji, sedaj pa se to širi tudi drugam. Torej, za pozitivno agendo lahko vzpostavimo vezi in lahko ukrepimo vezi, ki so nam izjemno pri srcu, kajti gre za vezi med ljudmi. In še dve zadnji točki, Zahodni Balkan. Eh, resnično menim, da je to regija. Eh, v kateri bomo morali storiti več. Te regije je potrebno pokazati, da evropska perspektiva ni usredotočena zgolj na eh, posamezna pogajalska eh, poglavja, ampak da je pomembno recimo tudi področje kulture. Uporabimo, uporabili bi lahko program Kreativna Evropa ali pa Erasmus. Eh, in uh, vemo, da le dve od šestih držav sodelujeta v tem programu Erasmus. Uh, vključiti bi morali več držav, tako da mladim pokažemo, da je mobilnost uh, možnost, uh, ki lahko razširi obzorja. In potem še prihodni program uh, Erasmus. Nadaljevali bomo z našim delom. Eh, tudi jaz menim, eh, da je potrebno spoštovati stališče parlamenta. Dosegli bomo eh, napredek na tehničnem področju, to vam lahko obljubim danes. Pa smo tudi tik pred svetom, na katerem se bodo pogajali o proračunu in mislim, da moramo uh, ostati enotni. Predlog, ki ga imamo pred eh, seboj, predstavlja veliko razočaranje za tem predlogom. Eh, ne bomo mogli ostati verodostojni, ne bomo uh, mogli, os, mogli ostati verodostojni in se tudi ne bomo mogli približati mladim, hkrati pa ne bomo mogli zagotoviti vključevanja ni spremljivo, eh, da imamo pred seboj predlog, ki ne le ustreza ambicijam eh, Evropske unije, ampak je to tudi predlog, ki nam noben način kot evropejcem ne bo omogočil, da bi eh, lahko nadaljevali z programi, ki so se izkazali za uspešne, brez inovacij, če ne bo dovolj vlagan v mlade. Eh, če ne bomo poskrbeli za modernizacijo, eh, potem eh, se ne bomo mogli soočiti z izzivi prihodnosti. Tradicionalne politike so pri tem seveda vseeno pomembne. Digitalizacija, podnebne spremembe, to in drugi, ti in drugi izzivi zahtevajo nove veščine. Eh, inovacije. Le na ta način bomo lahko postali družba, ki bo kos tem novim izzivom ob spoštovanju vrednot, ob spoštovanju eh, naših državljanov. Gospa predsedujoča, s tem bom zaključila. Mislim, da sem bila nekoliko daljša, kot je bilo predvideno. Uh, Izkoristila sem priložnost, ki mi je bila danes, sedaj pa bom z veseljem odgovorila na vaše vprašanje oziroma prisluhnila vašim predlogom. Najlepša hvala. Äh, hvala lepa. Gre za zelo veliko pomembnih eh, tem. To je cela paleta vidikov, ki jih pokrivam v našem odboru, zato me še posebej veseli, da, popolnoma, da se popolnoma zavzemate za prioritete odbora, kar zadeva večleti finančni okvir. Ključnega pomena je, da parlament in komisija govorita o en glas. Ursula von der Leyen je pozdravila um, trikratno povečanje vsote za Erasmus. Plus. To se ni zgodilo, tako da nas čaka še veliko dela, če želimo države članice pripričati, da se ne bodo dogovorile za tako znižen proračun še vedno upamo, da bo na koncu prevladal razum, saj še posebej na področju kulture, izobraževanja ter raziskovanja tako močnega krčenja sredstev ne moremo dovoliti, s tem bodo ogrožene vse pobude tudi nove pobude potrebujejo denar in če želimo novo pobudo, bi morali črtati sredstva za vse drugo, tega ne moremo dopustiti. Že sedaj so programi premalo financirani, tako da po ozrač... pozdravljam vašo izjavo, da se boste tudi vi zauzemali za okrepitev prizadevanj. Mislim, da lahko zadevo upravimo po ping-pong na čelu, najprej koordinatorji, potem pa ostali. Prva Mihajla Šojdrova. Merci, merci pour, uh... Najlepša hvala za to možnost izmenjave mnen in za ta dialog. Gospa komisarka, omenili ste veliko vprašanj. Nabor je zelo širok, tako da mi dovolite, da se bolj osredotočim na nekaj aktualnih vprašanj. Gre za upravljanje programov Erasmus, ustvarjalna Evropa in pa Evropska solidarnostna enota. Ti programi so za nas ključnega pomena, kaj ti gre za kulturo, za izobraževanje in mlade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 prišli do soglasja glede upravljanja. Nočem reči, da nismo nadaljevali s tem postopkom, ravno nasprotno, smo že zelo pri koncu, ampak eh, to, kar še ostaja, je proračun, o tem se bo še treba dogovoriti, pa tudi o pravilih upravljanja. In sicer gre za vprašanje ravnovesja oziroma uravnoteženosti pristojnosti sveta in parlamenta. Mi spoštujemo pristojnosti sveta in želeli bi, da bi sodelovali tudi mi in si delili te pristojnosti. Predvsem gre za pristojnosti nadzora in pa vpliva na politične odločitve zato vas v imenu kolegov, poročevalcev in soporočevalcev prosim, da si prizadevate za eh, pospešitev dela na tem področju. Eh, skušajte prispevati k eh, soglasju oziroma doseganju dogovora in ravnotežja med vsemi institucijami. Hm, glede proračuna se strinjamo, vi imate vso našo podporo. Za nas je nespremljivo to, kar je predlagal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Namreč, da se zmanjšajo sredstva za komisijo in parlament. Danes sem sem pisala tudi našemu premijeju. In sem v tem pismu zavrnila predlog predsednika Evropskega sveta. Pri tem res lahko računate na nas. Imam pa še eno vprašanje v zvezi z novimi predlogi. Kolega Mijan Mon, predsednica prekinja. Insofern, uh, eh, Samo uh, dve minuti vsak. Lahko postavite vprašanje do konca, ampak prosim, da drži, se držite časa, kar želimo končati. No, samo še eno vprašanje. Tukaj imamo predsednika medskupine za kulturno dediščino, to je kolega Mijan Mon. In mogoče bi bilo za nas uh, zanimivo več izvedeti o projektu Kulturna dediščina v akciji ali gre tukaj za um, eh, obnovo spomenikov ali pa uporabo spomenikov na različne načine. Um, to me zelo zanima in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Hvala. Okay, merci, merci beaucoup, la... Najlepša hvala. No, najprej, kar se tiče proračuna, naj še enkrat uh, povem. Uh, srečala sem se s premijem Avstrije prejšnji teden in uh, Vsi premijeji in kulturni ministri vedo, da vse čas govorimo o tem, o proračunu za Erasmus in pa za uh, obzorje Evropa. Uh, mislim, da je treba ustrajati. Uh, eh, imamo možnosti, ampak moramo pa biti tudi zelo odločeni, tako kot ste bili tudi vi. No, kar se tiče upravljanja, veste, kako zelo se trudim priti do rešitve na tem področju. Problem pa je, da da imamo tukaj tri stvari. Erasmus, plus, ustvarjalna Evropa in pa solidarnostne enote. In na to se gleda kot na paket skupaj še z devetimi drugimi. Torej, dvanajst uh, projektov je tukaj v igri. In eh, sama eh, se trudim priti do ustrezne tehnične rešitve. Imamo postopek komitologije, vemo, kakšne so pristojnosti enih in drugih. In mislim, da je preprosto treba skupaj delati še naprej v iskanju rešitve. Komisija mora podati tehnični predlog, z moje strani se bom trudila še naprej, govorila bom s kolegi o vsem tem. In prav imate, če tega ne bomo dosegli, bomo v nevarnosti 1. januarja 2021, da bomo. Eh, morali neprijetne stvari povedati tistim, ki si tega res ne zaslužijo. In eh, zato povdarjam, lahko računate name, ta tema je tudi meni zelo blizu in zelo pomembna, eh, ampak imamo postopek komitologije in pa pravila, ki so tudi stroga in jih je treba upoštevati. No, naj povem, da ko smo s finskim predsedstvom skušali eh, doseči napredek pri tehničnih dosjejih, um, smo naleteli na težave. Um, Discovery EU to um, smo vzeli zdaj iz pogajalske eh, škatlice. Vem, kakšno je stališče parlamenta, ker je to povezano tudi s proračunom, ampak eh, samo še en stavek. Ne smemo prekiniti vezi, treba se je truditi skupaj, da pridemo do rešitve. Eh, no, glede kulturne dediščine v akciji, ta projekt se je pa začel januarja 2020. Eh, in res je treba podpreti eh, tudi e-learning, torej e-učenje za lokalne in regionalne skupnosti. Osredotočamo se na kakovostna načela, načela kakovosti in vprašanje je, kako izboljšati participativno um, vključevanje in udeležbo. Cilj je, da bi imeli vsaj 12 obiskov za učenje in sicer, da bi obiskali um, določena izbrana mesta, lahko vam zagotovim seznam. Ideja pa je v tem, da bi imeli tudi vsaj 20 sodelujočih na vsakem obisku. Ehm, treba je vključiti ne samo politike, ampak tudi razne specialiste iz regij, potem eh, tiste, ki se spoznajo na eh, ehm, podeželske politike in tako naprej. Pripravili bomo seznam, mm, seznam udeležencev in pa tematik, ki jih eh, bomo potem obravnavali na ravni mest in regij. Sama se bom angažirala, da vam bom eh, zagotovila seznam teh 12 eh, mest. 30 eh, dobrih praks bi tudi morali izpostaviti, mislim, da je to zelo pomembno in da se na ta način tudi lahko povežemo z obzorjem 2020. To je zaenkrat moja ideja, projekt pa se je komaj začel. Hvala. Dank, Petra hvala lepa, Petra Kamerivet. Ja, hvala lepa, hvala lepa tudi gospe komisarki za mm, ta res pisan šop, ki ste nam ga predstavili. Omenili bi samo dve zadeve, če začnemo z izobraževalnim prostorom 2020-2025. Od vrha v mm, Göteborgu smo izgubili precej časa. In skrajni čas je, da tukaj sprejmem konkretne ukrepe. 2025 je praktično pred vrati. Prejšnji teden sem prebrala sporočilo, da močna socialna Evropa za pravičeni prehod predstavlja pomemben projekt. Tukaj se ukvarjamo tudi z vprašanji izobraževanja in s problemi. Problem je, da vsak peti 15-letnik ne zna prav obrati in pisati in ima težave pri matematiki in drugih naravoslovnih predmetih. Ampak, če iz tega sklepamo, da bi si zato morali prizadevati, da mladi zaključijo sploh eh, sekundarno stopnjo 2, torej maturo, se mi zdi eh, napačen sklep. Matura in eh, kasnejši študij ne moreta veljati kot edino pravilno v tem svetu. Imamo pomanjkanje kvalificiranih delavcev v neakademskem svetu. Eh, področju in zato ni nujno potrebna mm, matura. Ni treba, da vsak maturira. Zato si moramo prizadevati za krepitev poklicnega izobraževanja. Upam, da se z mano s tem strinjate. In takšnih eh, stavkov v dokumentih komisije ne želim več prebirati. To se mi zdi napačen pristop, da ljudem sugeriramo, da samo če imajo maturo, so nekaj vredni. To je popolna neumnost, to ne drži in mislim, da s tem ne bomo prišli naprej. In še ena zadeva, kjer bi vas eh, nujno prosila za eh, nujni način za programe za leto 2021-2021. Eh, ne glede na to, kako bo se vse išlo z upravljanjem in z financami parlament pred novembrom praktično ne bo mogel dokončno skleniti odločitev glede programov, kar pomeni, da komisija potem ne more več ničesa narediti. In ne bomo dovolili komisiji in svetu, da nas krivijo za to, da ne bomo dovolj hitro pripravljeni. Evropski parlament je svoje naloge upravil in to v ustreznem času. Zdaj pričakujemo predloge komisije. Vem, da ste eh, tukaj pod pritiskom, ampak še enkrat bi vam rada to povedala. Čakamo na predloge komisije, imamo popolnoma neprimern predlog predsednika svete, kar zadeva večletni finančni okvir. To za nas ni spremljivo. In še enkrat, ne bomo dovolili, da bo se bodo krivda valila na nas, če ne bomo mogli pravočasno delovati. Potrebujemo načrt za nujni primer, tako da se ne vzgojili isto kot pred sedmimi leti, ko smo bili spet pozni, ker svet ni opravil svojega dela pri pripravi večletnega finančnega okvira. Tega si ne želim doživeti še enkrat in to ni eh, krivda Evropskega parlamenta in če že, je to krivda drugih igralcev. Ja. ja. Merci. Merci beaucoup. Non, non, non. Uh, merci beaucoup, madame Cameron. Eh, hvala, gospa Kamerevert. No, glede nujnega načrta, to je druga točka, ki ste jo omenili. To je sporočilo, ki sem ga že slišala. Zahvaljujem se vam za njen. Eh, poleg tega bi rada povedala tudi to, da eh, bi se svet jutri moral odločiti o tem, sicer bo res težko. Zdaj vemo, kakšen je predlog. Predlog je nespremljiv in še naprej bomo delali na tistem, kar je za nas pomembno v tem kontekstu in sicer, da ne ustvarimo panike. Imamo še nekaj manevrskega prostora. Eh, ves čas se o tem pogovarjamo z ministri, s premijeji, tukaj v parlamentu in v komisiji in mislim, eh, da eh, nam bo uspelo, sama imam to vedno pred očmi, želim pa zagotoviti, da ta teden še pridemo do nekega sporočila, ki ga bomo poslali v javnost. Eh, potem pa poklicno izobraževanje, to mi je tudi zelo eh, pri srcu. Delamo na teh vidikih in eh, tukaj imam štiri pobude, ki se mi zdijo pomembne in sicer zadevajo poklicno izobraževanje. New Skills Agenda, 25. marca bomo to predstavili s komisarjem Šmitom od vsega začetka že skupaj to pripravljava in pri tem res ustrajam. Eh, Tega vidika ne smemo izpustiti spred oči. Potem eh, druga stvar, Erasmus, plus, eh, tudi tukaj so programi, ki jih zelo podpiram, 25 odstotkov oziroma 28 odstotkov ehm, je današnji delež, ampak ga želimo še povečati. Potem tekom let bi radi sprožili tudi pobudo in sicer eh, Evropski okvir za uh, eh, eh, mikrokredite. Mislim, da potrebujemo novo kulturo izobraževanja, treba je priznati vrednost teh izkušenj, izkušenj poklicnega izobraževanja. Uh, Eh, in samo na ta način bomo mladim zagotovili, da se bodo tudi njihove osebne in delovne perspektive izboljšale. Oblikovali bomo delovno skupino, skupino strokovnjakov do konca februarja, marca se bodo potem eh, sestali in dobili bodo 8 tednov, da mi pripravijo poročilo. Eh, to je model, ki že obstaja, ki ga izvajo določene države članice in so pri tem zelo uspešne maja pa bom na svetu ministrov že predstavila predlog Evropskega okvira za te mikrokredite. Mislim, da je treba razmisliti o teh novih oblikah. Potem imamo pa tudi akcijski načrt za digitalno izobraževanje. To je tudi pomembno. Želimo si, da bi več Eh, tečajev potekalo po spletu, predvsem za ljudi, ki eh, se ne morejo fizično udeleževati izobraževanja, um, ugotoviti je treba, kakšna je motivacija in podobno. In tudi pri Erasmusu bomo ustrajali eh, na digitalnem izobraževanju. Če tečaji, ki se izvajajo na spletu, ne bodo priznani, pa bo zelo težko, tako da je treba pogledati, um, kakšni so razlogi za to, treba je pogledati, um, zakaj se mladi tega ne udeležujejo. Razlog je v tem, da se teh tečajev potem ne prizna in da to ne vpliva na njihovo izobraževalno in poklicno pot. Torej, to so te štiri uh, pobude, ki jih želim čim prej izvesti. Laurence Farin. Hvala lepa, Laurence Farin. La Hvala. Hvala, gospa komisarka. Danes tukaj. Uh, obstaja posebno vzdušje zaradi proračuna. Eh, sama imam nekaj vprašanj. Mi smo se zelo eh, borili za to, da bi šport in kultura prišla v ime vašega portfelja. Eh, no, to sta pomembna vidika in moram vam povedati iz osebnega vidika, da je pomembna tudi simbolika. Zdaj pa moramo o tem spregovoriti tudi na politični ravni. Pomembno je, da nas pri tem podprete. Povejte nam, kako točno naj ukrepamo. Želim se vam tudi zahvaliti za vaše delo in za zelo ambiciozno agendo, ki ste nam jo danes predstavili. Vidimo pa, da stvari niso vedno usklajene. Po eni strani imamo lahko zelo visoke ambicije, pa se ni še nič ne, naredilo. In zato je treba eh, postati bolj konkreten. Upisali ste nekaj velikih izzivov, eh, tudi evropski izobraževalni prostor je med njimi in uh, mislim, da ne bomo mogli izvesti uh, zelenega dogovora in pa evropske digitalne agende brez uh, izobraževanja. Zato pa seveda potrebujemo tudi ustrezen proračun. Uh, brez tega konkretnih korakov ne bo. Potem pa so tukaj še tehnični vidiki. Um, po eni strani um, imamo Erasmus, potem raziskovalne programe, vse skupaj se preveč deli na posamezna področja. Ali si lahko uh, zamislimo, da bi evropske univerze bile vključene v obzorje Evropa. Mislim, da pri teh novih projektih eh, še ni dovolj um, aktivnosti, um, težave imamo pri sredstvih. Vprašati se moramo, ali bo sredstev sploh dovolj in kako vključiti nove udeležence. Potem pa še um, izobraževanje in pa eh, vajeništvo. Mm, eh, potrebujemo evropski prostor eh, tudi na tem področju. Zaenkrat se ne priznavajo vsi tečaji in vajeništva in zanima me, kakšno vlogo bo to igralo na vaši agendi. Še ena zanimiva točka, ki ste jo opisali, pa je jamstvo za osnovno izobraževanje. Ehm, To je treba spodbujati. Pa še eno vprašanje imam v zvezi z osnovno pismenostjo. Ne gre samo za pisanje, branje in računanje, ampak tudi za poučevanje zgodovine. E, ustvarili smo tukaj observatori um, in pa Evropsko hišo zgodovine in mislim, da je to vprašanje tudi zelo pomembno. Um, pogledati je treba tudi učbenike. Um, sama sem se nekaj ukvarjala z učbeniki um, na polskem, kako tam učijo zgodovino. Torej, toliko za enkrat. Jutri bo potekalo zelo pomembno srečanje ministrov za izobraževanje. Mislim, da se boste z njimi srečali. Kakšno sporočilo jim boste poslali? Um, Mi dve s kolegico sva že govorili z našim ministrom za izobraževanje in um, pisali smo tudi drugim ministrom, tako kot ste nam priporočili. Um, treba jim je poslati jasno sporočilo glede našega boja v zvezi s proračunom. Hvala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Farang, très... Gospa Faran, hvala za vaše vprašanje. Dobro, da ste sprožili vprašanje uh, univerz in pa obzorja Evropa. Uh, to je dober primer tega, kako uh, moramo povezati delo na različnih področjih. Kar se tiče univerz, smo pripravili program DGE, ki je to pripravil. Več mesecev že govorimo o tem, kako pomembno je eh, povezati tudi raziskave in eh, inovacije v delo univerz. Od vsega začetka morajo državljani imeti možnost se vključiti tudi v podjetja, in sodelovati pri raziskavah. 5 milijonov evrov je bilo namenjeno za to področje. Zdaj sem sprejela odločitev, da tudi področje raziskav in inovacij vključim v to zavezništvo in eh, tukaj bo treba še nekaj narediti, kar se tiče finančnih transferjev. Tudi znotraj parlamenta bo treba govoriti o tem, eh, Eh, en transfer je bil ukinjen znotraj odbora regi, govorili smo že s koordinatorjem in treba bo najti pravno rešitev za to. Mojo ekipo sem prosila, da eh, bi mi bili eh, zgled glede tega, kako se transferi izvajajo, kako prihaja do teh prenosov sredstev iz obzorja Evropa, naprimer v zavezništvo. Imamo tudi obzorje 2020 iz katerega bo prenešenih 2 milijona sredstev za takšna zavezništva. In mislim, da je to res dobra novica. Potem pa bo pomembno videti tudi, kako, um, kaj bo iz tega sledilo. Uh, potrebovali bi bolj fleksibilen okvir, ki bo prilagojen potrebam. In treba bo pogledati, kako se um, te finance uporabljajo za to, da spodbujamo našo strategijo na področju znanja. Eh, glede vajeništva in raznih tečajev, pa naj povem, da si moramo najprej zastaviti vprašanje, eh, kdo bo te tečaje sploh pripravil. Sama sem tukaj odprta. Tudi Evropski okvir za mikrokredite je pomemben. Eh, tečaji, ki jih vi omenjate, niso tradicionalni tečaji in ljudje jih ne poznajo. Poleg tega pa je treba več narediti tudi zato, da eh, bo to priznano in da bodo ljudje tečaj lahko potem uporabili tudi pri svojem delu. No, eh, kar se zgodovine tiče, v marca eh, bom imela srečanje tudi z hišo Evrope oziroma evropske zgodovine. Eh, mislim, da je treba več narediti na področju poučevanja eh, tega predmeta. Imamo pa tukaj seveda tudi pristojnosti držav članic in eh, od njih je odvisno, na kakšen način se bodo lotile te tematike. Mislim, da bi lahko imeli tudi neformalno kosilo na to temo in uh, mogoče bi v svetu lahko zbrali vsaj prve reakcije uh, Eh, ne vem, ali obstaja eh, kakšna zaveza na strani držav članic ali kakšen kompromis eh, v zvezi s tem. Jutri bo potekal svet ministrov in to, da ste v stiku z vašimi ministri, je zelo pozitivno, to moram povedati. To bo gotovo imelo tudi učinke. Ministri me potem kličejo in mi povejo, kako pomembna so za njih ta sporočila. So tudi pozitivno presenečeni, ko vidijo, da smo povezani. Jutri bomo na bilateralnih eh, sestankih tudi govorili o proračunu, ampak eh, ne morem se pritoževati nad ministri za izobraževanje, kulturo in šport. Vsi nas tukaj zelo podpirajo. Problem je pri tistih, ki sprejemajo odločitve, to pa so finančni ministri in pa premijeji. Ja, no, mi eh, bomo govorili tudi o eh, begu možganov in mobilnosti možganov. To je pomembna tema tudi za hrvaško predsedstvo in pogledali bomo, kako lahko komisija prispeva eh, k temu področju. Pri zelenem dogovorju so izpostavljeni trije vidiki povezani z izobraževanjem v naših regijah in državah, pa je situacija zelo, zelo uh, raznolika, tako da pozdravljam pobudo, da imamo te prve pogovore, da se izmenjamo mnenja in vidimo, kaj lahko naredimo na evropski ravni. Hvala. Dank, Hvala lepa, gospa Anderson je zadnja koordinatorka. Potem imam še tri na seznamo, deset minut imamo še na voljo, zato bi počasi zaključili seznam govornikov, gospod Ninas še se je pridružil, ker drugače ne bomo mogli nadaljevati brez tolmačenja. Äh, prosim, ne več kot eno minuto za vprašanje za tiste po koordinatorjih. Gospa Anderson ima najprej besedo kot koordinatorka, prosim pa vsak največ eno minuto kasneje, ker imamo omejen čas. Ja, hvala lepa, hvala lepa, da ste z nami. Hvala lepa tudi za Eh, vašo predstavitev različnih eh, tem. Vrnila bi se še na izobraževalni prostor 2025. Eh, in tukaj se s to odsotno strinjam s kolegico Kamerevert. V Nemčiji smo v zadnjih desetih letih videli, da je prevelik poudarek na akademske izobraževanje in maturi pripeljalo ne samo do omenjenih problemov pomanjkanja kvalificiranih delavcev, temveč popolnoma smo preobremenili naše otroke, ki so bili strani staršev in ostalih pod pritiskom. Če matura velja kot edini standard, potem je veliko otrok eh, ostalo zadaj in eh, to je tudi pripeljalo do številnih terapij pri psihologih in pri psiho, psihiatrih. Bili smo priča propada obrtništva, to so bili priznani poklici, danes se vsi, ki se predstavljajo kot obrtniki, lahko sramujejo svojega poklica, to ni prav, od tega se moramo lotiti, saj je ključnega pomena, da obrtnike sploh imamo. Bi pa upozorila še na nekaj, več čas govorimo, da se upošteva načelo subsidijarnosti. Konkretno bi od vas rada slišala ali boste v svoji funkciji komisarke se resnično zauzemali za povezavo med univerzami, mobilnost, vse to je super. Ampak ne smemo imeti vmešavanja v učne načrte, to je še vedno stvar držav in po mojem mnenju mora tako tudi ostati. To je tudi zapisano marsikje, tako da prosim, da to vzamete zelo resno in končno. Naj opozorim na intervju v Deutsche Welle 21.11.2019. Rekli ste, da boste dali velik akcent na medijsko kompetenco, ki je ključnega pomena v boju proti dezinformacijam. In v tem smislu bi vam postavili vprašanje. Eh, brošuro, ki jo je izdala komisija z 16 eh, dobrimi nameni Evropske unije, pravi, da so države mnogo milijonov privrčevali zaradi dobre politike Evropske centralne banke. Torej, praznuje se neporaba sredstev oziroma manjša poraba sredstev zaradi Evropske centralne banke. Kar pa se ne omenja, če to povežem za Nemčijo. V zadnjih desetih letih je Nemčija privrčevala 368 milijonov pri obrestih. Pri tem pa so potrošniki imeli izgube zaradi pomanjkanja obresti v višini 358 milijonov. To enostransko prikazovanje, da države prihranijo na osnovi ukrepov, Evropske centralne banke, brez da povemo, da so za to plačali državljani. Ja, verjamete, da je to dezinformacija in se želite tudi proti takšnim dezinformacijam boriti? Äh, äh, no, ker so vsi koordinatorji dobili direktni odgovor. Prosim za kratek direktni odgovor in potem eh, še vprašanje in en odgovor od eh, komisarke. Samo to lahko storim. Hvala za vaše vprašanje. No, najprej glede poklicnega, vpraša, poklicnega izobraževanja, to sem že odgovorila. Izpostavila bi še dve stvari. In sicer um, tukaj sodelujemo tudi s Tirijem Bretonom, uh, komisarjem za industrijsko uh, politiko, uh, industrijsko strategijo bo pripravil in to je tudi povezano s tem vidikom. Treba je dodati določene veščine in mlade izobraževati na teh področjih. Želela pa bi, da eh, poskrbimo tudi za to, da bodo mladi imeli ustrezne digitalne veščine. Eh, tudi pri tradicionalnih, eh, v tradicionalnih sektorjih so zdaj potrebne digitalne veščine in pa človeški nadzor. In zato se bo treba usredotočiti. Eh, na ta področja, pa še posebej na mala in srednja podjetja, ki so dejavna eh, v tem sektorju. Kar se tiče izobraževalnih programov, eh, naj spomnim, da v okviru pilotnega projekta Evropskih univerz, da so stvari potekale na naslednji način. Oni so se angažirali, oni so zaprosili za določene predmete in oni nam bodo tudi čez nekaj let povedali, Poglejte, to so bile ovire, možno je bilo narediti to in to. E, zame je pomembno to, da ne ponavljamo napak iz preteklosti. In e, potrebujemo projekte, e, v katere bo vključenih 5, 7, 8 držav, potem je treba razmišljati o tem, kako zagotoviti dostop do podjetij, kako. Eh, zagotoviti to, da bodo mladi med izobraževanjem prejeli ustrezne veščine in kako bodo to potem uporabili na trgu dela. Eh, treba je razmišljati o tem, kakšne naj bodo univerze prihodnosti, ampak pri tem se ne moremo izogniti niti kompleksnejšim vprašanjem. In eh, treba se volotiti tudi vprašanja evropske diplome, potem statuta univerz in tako naprej. Zame je pomembno, da ideje pridejo z različnih stvari, z različnih strani in da jih eh, soočimo med sabo. No, potem pa še vrh o medijski pismenosti. Pomemben je boj proti eh, dezinformacijam. Tukaj svoje delo lahko upravijo platforme in pa uh, Eh, razne naprave, ampak eh, ključ je v izobraževanju. In eh, tukaj ne smemo ogroziti svobode izražanja in pa pravice do obveščenosti. In zato moramo mladim dati na voljo urodja, da se bodo sami znali svobodno odločati. In zato se mi zdi pomembno, da je v okviru mojih odgovornosti tudi boj proti eh, lažnim novicam in dezinformacijam. In tukaj bomo tudi oblikovali ustrezne pobude. Imamo že pobudo varnejši internet eh, za mlade oziroma za eh, Evropsko unijo. Vključiti želimo več kot milijon mladih in meni se zdi pomembno, da mladi izrazijo svoja stališča in da jim damo na voljo tudi instrumente, Eh, s katerimi se bodo znali svobodno odločati. Eh, lansko leto eh, smo dali tudi pobudo Evropskega tedna medijske pismenosti. Mm, to se je zgodilo prvič in ugotovili smo, da je zanimanje zelo veliko. S komisarjem Bretonom zdaj razpravljava o tem, da bi se pobuda nadaljevala in da bi Ehm, se lahko ehm, vključili v to pobudo mladi iz vse Evrope. Hvala. Hvala lepa. Prosim, da ste zelo kratki. Gospod Ademo, gospod Zver, Garcia Blanco Ninas in gospod Sikorel. Prosim, da ste zelo kratki. Pazila bom na čas. Благодаря, <clears throat> госпожо еврокомисар. Вие казахте. Хвала, госпожа komisarka, na začetku svojega prispevka ste dejali, da ima Evropska unija ambiciozne cilje in zato, da bi dosegli te ambiciozne cilje, potrebujemo resurse, tako človeške kot finančne. In tukaj mora posredovati izobraževalni sistem. Popovdne bomo govorili o uporabi umetne inteligence v izobraževanju. Zato bi vam postavil nekaj vprašanj o tem. Seveda bo uporaba umetne inteligence zelo koristna v izobraževanju. Seveda pa to povezano z določenimi tveganji. Učitelji bodo mogoče izgubili delovna mesta. Učitelji morajo biti pripravljeni na uporabo nove tehnologije, tako da bi lahko otrli pot eh, izobraževanja v prihodnost. Eh, in tukaj so tudi razlike. Eh, Komentiral bom samo eno vaše stališče. Ehm, ta naš predlog za novo upravljanje s programom <clears throat> ne pomeni rušenja odnosov med inštitucijami, ampak nasprotno spostavlja eh, nek normalen odnos. Eh, zato mi tako željno hrepenimo po eh, tem, po tem vašem predlogu, vašem odzivu. Gre za to, da Evropska komisija nikako ni vlada, ne predstavlja Evropske vlade, ampak je izvršni organ dveh zakonodajnih teles, in jaz mislim, da se včasih eh, ravno ne vi osebno, ampak nekateri iz Evropske komisije ne obnašajo temu primerno. Samo to. Sí, muchas gracias. Najlepša hvala. No, eh, povedali ste nekaj o jamstvu za izobraževanje. Uh, ampak eh, v, na vrhu eh, v Göteborgu se niste še dogovorili o jamstvu za otroke. In eh, zanima me, kaj bo vključeno v to jamstvo za izobraževanje. Dogovorili smo se o otroškem jamstvu, ampak tam tudi še ni vse določeno. Moja skupina si je prizadevala za to, rad bi povdaril tudi to, da pri medijski pismenosti oziroma digitalni pismenosti ne gre. Eh, samo za to, da damo digitalne veščine na voljo mladim, ampak gre za bolj celovit eh, vidik, eh, celo filozofski pristop bi morali imeti do tega, kaj pomeni ta civilizacijska sprememba, s katero se bomo v prihodnosti soočali. No, imel bi še druga vprašanja, ampak nimam več časa. Hvala. Peter. Niklas Ninas, prosim. Uh, thank you very much for coming back. Najlepša hvala, gospod komisarka, da ste z nami. Ste tudi komisarka za kulturo. Lepo, da ste to ponovno uvrstili v vaš naslov. 80 odstotkov prijav za program ustvarjanja Evrope se ne more podpisovati zaradi tega, ker nimamo ustreznega financiranja in to vključuje vse prijave, ki, že, ki so že presegle okvir. Ok, zaradi tega, ker eh, na lokalni ravni že pravijo, ne prihajate s temi projekti, ker ne boste dobili financiranja. To se pravi, da nimamo zadostnega financiranja, 6,9 odstotka manj predlaga komisar Mišel. Kaj menite vi, kako pripravite države članice, da bi povečale proračun na mesto, da ga krčijo tako, kot je predvideno? Gospa Sikorej? Oui, bonjour, c'est aussi ma première. Eh, pozdravljeni, to je tudi zame prvi sestanek eh, in eh, veselim se, da ste z nami. Sama sem tudi izrazila svojo jezo glede proračuna, s katero se verjetno strinjate, strinjate se z nami glede Erasmusa. Ne moramo dovoliti znižanje sredstev. Mi smo odgovorni za to, ne moramo pa niti sprejeti, da Eh, naše ambicije glede Erasmusa in Erasmusa Plus ne bodo izpolnjene. Želeli smo razširiti ta program na večji del prebivalstva. Eh, še posebej na tiste, ki so bolj ob robu eh, zaradi globalizacije. In tukaj je v nevarnosti demokracija. Zahvaljujem se vam za vašo podporo. E, samo eno vprašanje bi postavila. Kaj mislite o zelo velikem ambicioznem načrtu glede lažnih novic? E, to je za nas prednostna naloga, vidim, da tudi za vas. Kaj mislite o ideji, da bi vse investicije na področju izobraževanja e, bile e, povečane? Hvala. Tako, pet minut, ki so nam dali tolmači eh, več, smo že porabili. No, sprašujem, ali eh, še lahko prevedete mm, gospod Gabriel, drugače pa bi morali končati. No, začnite. Živi, da boh. Najlepša hvala. Tudi tolmačem. Zahvaljujem se vam za um, jasna vprašanja. Ne, uh, bom eh, dovolila, da se naložbe v eh, izobraževanje in kulturo zmanjšajo. To so naložbe v našo prihodnost. Mm, nekateri so podajali takšne javne izjave, ampak eh, videli smo, kakšne so bile reakcije zdaj pa še vprašanja. Holističen pristop glede digitalne eh, agende je pomemben. Pomembne so tudi infrastrukture na tem področju. Videli boste v akcijskem načrtu za eh, digitalni svet, eh, bo treba ustrajati pri tem, da zagotovimo šolam dostop do interneta. Mi v Erasmusu govorimo o izmenjavah, tudi digitalnih izmenjavah, potem o internetnih tečajih in podobno, ampak veliko šol sploh nima dostopa do tega. In treba je zagotoviti, da bomo eh, tudi v okviru zelenega dogovora eh, naredili več na tem področju. Imeli bomo 3 milijarde za to in eh, pogledati je treba, odkud pride ta denar in kako se porabi. Potem pa še instrument za povezovanje Evrope. Obljubili so mi, da bo tukaj šlo v glavnem za digitalno infrastrukturo um, spodbujali bomo veščine, digitalne veščine, ne samo za mlade, ampak tudi za učitelje, ker so učitelji tisti, ki mlade motivirajo. Potem umetna inteligenca. Tukaj bom zelo jasna. Ne smemo dovoliti tega, da umetna inteligenca nadomesti kogarkoli. Človek mora biti tisti, ki vse skupaj nadzoruje in ki upravlja z umetno inteligenco. Zavedamo se tvegan, zavedamo se, Um, in to pravi tudi bela knjiga, ki bo sprejeta danes. Mi v Evropi nimamo pristopa z ideja ali kitajske. Kar se tiče našega pristopa do umetne inteligence, je ta naslednji. E, temeljimo na etičnem pristopu. E, obstajajo tveganja, vsi se tega zavedamo. Tudi pri. Mm, um, prepoznavanjem obrazov. Um, obstajajo tveganja, na kitajskem so tukaj šli že zelo daleč. Pomembno pa je, da umetna inteligenca, da uh, odgovarja na določene izzive, kar se tiče varnosti, temeljnih pravic in podobno. Potem pa je treba pogledati tudi, kako nam lahko umetna inteligenca pomaga, kako je lahko koristna uh, Eh, naprimer zato, da se personalizira um, šolski program. V razredu 30 učencev je jasno, da gredo nekateri hitreje kot drugi in treba se prilagoditi tudi potrebam posameznikov. To pa je veliko krat težko. Um, govorila sem tudi o mestnih območjih in pa podeželskih območjih. Tudi tukaj obstajajo velike razlike in tega ne smemo izpustiti izpred oči. Potem pa še ustvarjalna Evropa v vsaki državi, ki jo obiščem, je treba um, se zavedati tega, da je sodelovanje v določenih državah omejeno, zato ker ne delujejo mehanizmi za sofinanciranje ali kaj podobnega. Potem želim uh, upozoriti tudi na to, da je pomembno sodelovanje tretjih držav. Um, določbe v zvezi s tem imamo um, v programu za medije, naprimer. Um, uh, poleg tega imamo direktivo o audiovizualnih eh, medijih. Um, sodelovanje ni več avtomatično. Z mojega eh, vidika pa bom poskrbela za to, da dostop eh, čim bolj olajšamo in razširimo. Ne bom pa ustrajala samo pri ustvarjalni Evropi, ampak eh, tudi pri spodbudah za ustvarjalno industrijo, za kreativno in pa kulturno industrijo. Um, tudi s tem so povezane 3 milijarde. Poleg tega bomo imeli v okviru Erasmusa tudi uh, poseben grozd za kulturno industrijo. In meni se zdi pomembno, da uh, projekti, ki ne dobijo financiranja iz uh, ustvarjalne Evrope, dobijo financiranje odkot drugot. Uh, pa še velik načrt uh, glede um, lažnih novic, komisarka Jurova se s tem ukvarja. Uh, Sama sem odgovorna za eh, boj proti dezinformacijam z izobraževanjem in za razvoj kritičnega mišljenja. Veste, da bo pomemben del eh, tega dela eh, spadal tudi pod moj portfelj. Torej bom zelo aktivna na tem področju. Bom nadaljevala v angleščini. Eh, najlepša hvala vsem tolmačem, ki so ostali 11 minut dlje. Hvala. And we could continue for the rest of the answer in English now. Thank you.